Right, good morning everyone, good morning. Tako, dobro jutro vsem, dobro jutro gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Začenjamo s predstavitvijo treh študij. Gre za izvajanje pridružitvenega sporazuma med EU in Republiko Moldavijo, Gruzijo in Ukrajino. Imamo potem poročila Strikoviciusa, Mamikinsa in Galerja še na te teme. Te študije upam, bodo podale veliko strokovnega znanja na to temo, dopolnjujejo strokovno znanje z lanskega leta, ko smo govorili o volilnem sistemu v regiji, ko smo govorili tudi o EAS in tudi naših misij ugotavljanja dejstev v regiji. Zato pričakujemo, da bodo naši strokovnjaki podali še več informacij, kar se tiče napredovanja naših odnosov s temi partnerji in kar se tiče sprejemanja naših političnih priporočil, ko bomo delali na parlamentarnih poročilih. Zato smo povabili tri strokovnjake za predstavitev študij. Kamil Cavus. Kamil Cavus bo predstavil prvo študijo o Republiki Moldaviji, potem Nona Mikelice iz Gruzije, ki bo predstavila drugo študijo, ponovno s to državo, in potem še dr. Čuška, ki bo predstavil izvajanje pridružitvenega sporozuma med EU in Ukrajino. Pozdravljam strokovnjake. Predlagam, da dobite vsak 10 minut, potem pa bomo imeli čas za razpravo. Začnemo pa z vami, gospod Savus, prosim. Hvala lepa, predsednik. Dobar dan, gospod in gospode, ker nima veliko časa. Bom kar začel. Ključni zaključki, bom pa z veseljem seveda odgovarjal na vaša vprašanja kasneje. Naj povem, da je tudi ta študija del Evropske ocene za to regijo. To smo pripravili za Evropski oddelek za raziskave. Torej, glavni sklepi študije, rezultati za Republiko Moldavijo med 2014 in 2018 se to moramo naš, v naši oceno, ocena naše študije je, da je napredek nezadosten. Nekaj napredka je, še pa posebno v zadnjih dveh letih, moramo reči, da to zato, ker so 2015-2016 veliko kot o Moldaviji govorili kot o propadli državi, da je veliko oligarhov in da vlada samo vladajoča stranka. Kar se tiče reform, na splošno napredek, ki je bil narejen, ni spremljen eh, s kakovostnim. Nekaj struktur je, tudi na področju pravosodja novih, kar se je izboljšalo, ampak kar se tiče dobrega upravljanja, kar se tiče pravne države in še prav posebno izpolnjevanja standardov na področju pravosodja, ni bilo prav veliko napredka ali pa je celo prišlo do nazadovanja. Nova zakonodaja se tudi ne izvaja dovolj dobro veliko krat tudi zato, ker je to proti interesom vladajočih skupin. Kar se tiče ključnih sklepov, začnimo s pravosodjem. Pravosodje je eno najmanj reformiranih sektorjev, kar se tiče pridružitvenega sporazuma in je še vedno zelo skorumpirano. Zelo so na strani vladajočih skupin in ključne institucije so v veliki meri podrejene vladajoči stranki. Politizirano pravosodje je instrument za boje s političnimi in poslovnimi nasprotniki. Tudi zato, ker včasih uporabljajo to tudi za boje proti civilnim državljanom v zadnjih nekaj mesecih, celo proti borcem za človekove pravice. In ni pravega napredka zaradi te politične navezanosti. Tudi bančni sistem v višini milijarde dolarjev je bil predmet teh povezav. Vlada uporablja koruptivne prakse za to, da ostajajo povezave s pravosodjem. Kar se tiče ostalega sodišča, je tudi še vedno zelo politizirano zelo veliko odločitev, ki jih je sprejel ta organ, je politično motiviranih in so spremenili ključne elemente političnega sistema, ko ni sedaj več prave delitve oblasti. Včasih ustavno sodišče nadomešča parlament, zakonodajni organ. Parlament ni skušal povečati neodvisnosti ustavnega sodišča. Bolj pozitivno nekaj elementov je, ki so vsaj malo optimistični. Novembra 2017 je vlada predlagala niz predlogov sprememb ustavi, ki bi naj povečali neodvisnost sodnikov, ampak zaenkrat se ta zakonodaja še ni. Eh, ta zakonodaja še ni bila sprejeta. Prav tako je bil spet kodeks cenih postopkov spremenjen je bil aprila 2018, zato da bi skrajšali sodne postopke. Prav tako pa je bila sprejeta protikorupcijska strategija marca 2017. Kar se tiče boja proti korupciji, tukaj je nekaj pozitivnih elementov, ampak skorumpiranost ostaja velika. Nacionalni Center za boj proti korupciji je še vedno zelo spolitiziran in se ga zlorablja. Prav tako lahko dvomimo o neodvisnosti tožilca za boj proti korupciji, saj je še vedno pod nadzorom generalnega tožilca, ki pa je pod neposrednim nadzorom vlada Plahotnika. Potem pa organ za nacionalno integriteto, ki je bil, bi naj bil spostavljen 2016, ni začel delovati pred februarjem 2018, ko je parlament končno potrdil organizacijsko strukturo tega organa. Potem nekaj pozitivnega, nekaj zadev je, najprej sprejete zakonodaje, kar se tiče boja proti pranju denarja in ter, eh, financiranju terorizma 22. decembra 2017 in drugič okvir protikorupcijskih ukrepov je bil posodobljen marca 2017, kot sem omenil. Ampak vedeti moramo tudi, da ta nezadosten napredek v boju proti korupciji se odraža tudi v javnem mnenju. 96 odstotkov moldavcev meni, da je korupcija zelo veliko ali veliko vprašanje. Žal, ta številka ne pada, vse čas raste. Potem pa morda še nekaj besed o tej prevari milijarde evrov, preiskava ni bila učinkovito izvedena. Do sedaj organi niso izterjali nobenih sredstev, kljub temu namenijo, da so venili prižno 50 milijonov, ampak to niso sredstva, ki so bila ukvarjena, ukradena, oprostite, to so sredstva, ki so bila pridobljena s prodajo likvidiranih bank. Prav tako celotna različica drugega poročila Krola ni bila nikoli objavljena. In junija 2017 je Ilian Šor, politik in poslovnež, ki bi naj vzpostavil to schemo, bil obsojen na 7,5 leta v zaporu, ampak še vedno ni bil orientiran, je še vedno zelo dejan, tako politično kot tudi poslovno. Celo zapusti lahko državo, kadarkoli. Samo zahoče. Povzetek sklepov, stavek za vsak sklep. V zadnjih nekaj mesecih so poskušali omejiti svobodo izražanja in diskreditirati predstavnike civilne družbe v očeh širše javnosti. To se je okrepilo v zadnjih tednih, zelo odločno. Med 2016 in 2018 je, so bile aritacije političnih nasprotnikov veliko bolj pogosti kot prej, kljub uvedbi nekaterih zakonov glede monopolizacije medijev, se monopolizacija še veča in nova zakonodaja samo še slabi nove medije. Prav tako ustrahovanje novinarjev eh, postaja vedno bolj razširjeno po podatkih novinarjev. Politični pritisk na lokalne organe in zastrahovanje je pogosto 21 odstotkov teh predstavnikov lokalnih organov je bilo fizično ali psihološko ustrahovanih, vsaj 15 odstotkov pa je prijelo grožnjo, da bodo izgubili delovno mesto 2018. To so podatke iz leta 2018. Pravna podlaga, in to je nekoliko pozitivno, na področju zaščite človekovih pravic se je izboljšala, čeprav obstajajo pomakljivosti ja, pa potem tudi ne poštena sojanja še obstaja v Moldaviji. Zelo veliko je slabih sodnih postopkov proti politikom ali borcem za človekove pravice, ki nasprotujejo vladi. Spremembe volilnega sistema, ki so bile uvedene v drugi polovici 2017, so kršile ne samo mednarodna priporočila in standarde, ampak tudi lokalno zakonodajo. Primeri resnega omejevanja pravice sodelovanja javnosti v procesu spremenja odločitev so tudi bili opaženi v zadnjem času. In to lahko vidimo tudi pri volitvah za župana Kišinjeva. Bolj pozitivno, izvajanje DCFTA je pospešilo trgovino med Moldavijo in EU med 2015 in 2017, da so tako izvoz kot uvoz povečala za 31 in 22 odstotkov vsak. EU pa je postal glavni trgovinski partner in največji naložbenik v Republiki Moldaviji v dobu 2014-2016-2017-66 odstotkov celotnega izvoza je šlo v EU, primarno je 47 odstotkov leta 2014. Reforme v finančnem sektorju se odvijajo, so bile ocenjene precej pozitivno, strani zunanih partnerjev. Ampak preiskava bančne prevare je še vedno velika težava za vlado. In potem, žal, počasen tempo institucionalnih reform, kot je tudi reforma pravosodja, kot sem že dejal, to ogroža pozitivne spremembe v gospodarstvu. Tu se bom ustavil, sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vprašanja. Hvala. Uh, Hvala lepa, točno deset minut, ampak z neverjetno hitrostjo, zelo točno. Tako, sedaj pa Gruzija. Se upravičujem. David, mislim, da nima smisla, da imamo sedaj vse tri študije, potem pa spravo na koncu. Mislim, da bi, bili, da bi bile pripombe veliko bolj natančne, če bi sedaj imeli pripombe o Moldaviji, potem pa kasneje o Gruziji in na koncu še o Ukrajini, sicer bomo vse skupaj pomešali in bo vse skupaj postalo čudno. To je predlog Mihajla Galerja. Kaj pravite? Bomo tako? Za te tri študije imamo skupaj eno uro. To pomeni, da imamo deset minut za vprašanja glede Moldavije. Prav, začnimo z Moldavijo. Kdo želi spregovoriti? Well, it's your big moment later. Um, we start with Sandra. Vaš veliki trenutek bo nekoliko kasneje. Začnemo s Sandro. Latvian, Govorila bom v latviščini, to je presenetljivo za vas, ampak nadenite si slušalke. Hvala lepa. Torej, na lokalnih volitvah smo lahko videli, da so bile težave. Rezultat volitev je bil razveljavljen. Zelo veliko pritiska je bilo na vode opoziciji. In to nas zelo skrbi. To, da so razveljavili rezultat volitev, pa kaže, da pravosodje ni neodvisno, da imajo oligarhi preveč moči. Milijardna prevara tukaj tudi niso iskali odgovornih. Kazenski postopek proti opoziciji je bil sprožen in proti civilni družbi. Zato mislim, da izplačilo makroekonomske pomoči ni upravičeno do volitev v parlamentu. To bomo storili le, če bodo volitve izpolnevale mednarodne standarde. Hvala lepa. Čudovito, vaša letonščina. Tako. Sedaj pa Petrus. Naj začnem zahvalo. Ponovno prav odločitev je bila, da je naš odbor zahteval te študije da smo naročili študije strani odličnih strokovnjakov, ki so danes z nami. Prebral sem ta del o Moldaviji, to je kot roman. Dobro je napisano, jasno, zelo jasna struktura je. In hvala lepa, dobro delo ste upravili. Tudi povzetek, ki ste ga predstavili, je popolnoma jasen. Žal, ni pozitiven, kar se tiče vodilnih elit Republike Moldavije, ampak kakorkoli že partneri smo in moramo biti iskreni, ko se pogovarjamo. Naj pa vam zastavim nekaj vprašanj, kar se tiče teh sklepov, ki ste nam jih predstavili. Najprej, kaj pričakujete? po tem mešanem volilnem sistemu, ki se uvaja. Volitve bodo konec februarja 2019. Kakšen je rezultat razmisleka glede tega volilnega sistema v družbi v tem trenutku, potem pa potem zadnji dnevi parlamentarne skupščine. Moldavija je sprejela tako imenovani svežen o davčnem sistemu, kapitalska amnestija in zakoni povezani s tem. Bi predstavili morda vašo začetno oceno tega, kajti Svetovna banka in IMF so se preliminarno odzvali zelo negativno. Hvala. Petras, Hvala lepa, Petras. Claire Moody. Very much. Hvala lepa. Hvala lepa za poročilo in za delo, ki ste ga vložili v to. Mislim, da lahko zastavim zelo enostavno vprašanje. Kakšna bi bila vaša priporočila po vašem delu, kar se tiče naših odnosov neposredno z Moldavijo, pa tudi v kontekstu vzhodnega partnerstva? Hvala lepa. Hvala lepa in na koncu še Mihael Galer. Ja, Hvala lepa. No, tudi sam bom govoril za spremembo nemško. Izredno bi rad podprl željo Sandre Kalnjete, da bi imeli ostro pogojevanje, kar se tiče nadaljnih izplačil makrofinančne pomoči. Resnično sem ogorčen zaradi razvoja dogodkov. Še prav posebno bi se osredotočil na dve področji. Tako politična stran, naša stran, pa tudi Beneška komisija ste bili proti temu, pa se da vseeno uvajajo poseben volilni sistem v državi, ki je v tranziciji. Tak mešan sistem, ko imajo dva doma, nekako polico, sorazmerno polico po volilnih okrajih, torej večinsko. To samo krpi oligarhe. Taki volilni sistemi niso ustrezni. In prahotnik ve, da v sorazmernem sistemu ne, proporcionalnem sistemu ne more ostati na oblasti, zato je skušal to zagotoviti in mislim, da to ni dobro, to pomaga samo vladajoči eliti v državi. Vse politične skupine so na začetku lanskega leta bile tam skupaj eh, z uh, ustanovami, kot je ta Danov in Fridi Hebert, da bi upozorili, kaj se bo zgodilo, ko bodo uvedli ta volilni sistem, da to torej ne vodi do cilja, da ni pozitivno, pa so to vseeno storili. Torej, izjemno kritično bi se odzval na to. Še bolj kritiziral pa bi, če je to sploh možno, obnašanje po volitvah, po županskih volitvah v glavnem mestu, kjer je zmagal opozicijski politik, potem pa je s čudnimi obrazložitvami bil rezultat razveljavljen strani čudnih sodišč. Mislim, da to spada v opis te študije, da torej pravosodje ni neodvisno, temveč se orientira samo po željah plahotnjuka in to so torej razmere, ki jih ne moramo sprejemati, zato če se to ne spremeni, torej nisem pripravljen nadaljevati z izplačilom makrofinančne pomoči. Hvala. Hvala lepa, Mihael Galer. Še nekdo se je javil? Gospod eh, Sošnjaš. Eh, v Lipcu eh, ten parlament. Hvala lepa. Parlament je poslal resolucijo Moldaviji. Govorili smo o tem, da je prišlo do nespoštovanja prava. Ampak eh, to ni, tako kot smo to preomenjali za Polsko. Po eni strani imamo Polsko, po drugi strani pa Moldavijo. In to je smešno. Kako bomo sedaj išli iz te slepe ulice? Any other request to speak, but it's not the case. Še kdo? Ne. No, kar nekaj vprašanj. <laughs> Za pet minut. Mislim, da mi bo uspelo. Hvala lepa za vsa vaša vprašanja, pripombe. Torej, prvo vprašanje. To je najpomembnejše, kaj lahko pričakujemo po volitvah februarja. To je vprašanje, ki se ga zastavljamo tudi mi, strokovnjaki, vaš čas. In nimamo dobrih odgovorov. Najprej, mislim, da je odločitev, da bodo volitve februarja učinek rezultata lokalnih volitev v Kišinjevu. To je bil test za oblasti. Žela sta preveriti oba volilna politika, ali ima bo uspelo uveljaviti svoje kandidate in gotovila sta, da ne. Torej sta najprej potrebovala nekaj več časa, zato je februar, po drugi strani pa so sta morala popraviti tudi slab imič oblasti po teh volitvah. In to je torej odgovor na vaše vprašanje, zato je potem to doživelo toliko kritiko v Moldaviji. Osebno mislim, da bi sprememba volilnega sistema pomagala večinoma demokratom, da bi dobili večjo podporo, kot bi jo morali po anketah. Mislim, da je potem, ko je bila zamrznjena merkofinančna podpora, bila dopisa več kot 700 županov mest in vasi po Moldaviji, kar je pokazalo, da je večji del teh lokalnih, teh lokalnih organov navezan na glavno oblast in to se potem večinoma seveda tudi izraža na volitvah. Tako da kakih večjih razlik na volitvah, verjetno ne bo. Konec koncev pa vseeno mislim, da bomo imeli koalicijo med Plahotnikom in gospodom Donom. Druge možnosti ne vidim. Da bomo imeli koalicijo med demokrati in pro-evropsko opozicijo. Morda bo to podprl gospod Plahotnik, ampak to ni več možno potem, kar se je zgodilo na volitvah v Kišinjevo in kako prahutnikovi mediji ravnajo z opozicijo. Kar se tiče politične amnestije in tako dalje, tukaj ne bi nič dodajal, ker nimam veliko časa temu, kar je bilo že izrečeno strani mednarodnih organizacij in nevladnih organizacij v Moldaviji, ki kritizirajo trenutno zakonodajo. Po moje, je zelo simptomatično, da je konec konca to podprl gospod Dodon tudi. Kar pomeni, da imamo kartelno oblašeno, kar se tiče oblasti v Moldaviji. Kar se tiče priporočil, nekatera so v poročilu, seveda, vendar pa mislim, da je najpomembnejše priporočilo to, da pa vem, da to ni enostavno, da bi bili še bolj odločni, bolj strogi do vlade. Pa ne pravim to skar tako. Če si ogledamo ankete, potem, ko smo zamrznili makrofinančno pomoč, boste videli, da je podpora EU narasla za nekaj odstotkov, ampak to je bil trend. Ljudje torej so menili, da so na koncu koncev se odločili nekaj storiti. ker stališče vlade je seveda bilo, da nam, da Moldavcem EU jemlje denar za vrce. Mislim, da bi se morali potem tudi osvetočiti bolj na reforme po meri ljudi. Ljudje ne vedo točno, kaj jim EU daje. Obstaja razširjeno prepričanje, da večina denarne podpore pomoči konča neposredno v žepih vladajočih. To je torej ta drugi element. Kar se tiče končnega vprašanja, delno sem na to že odgovoril, pa se ponoma strinjam s tem, kar ste dejali na koncu. Vlada ne more početi nezakonitih stvari. Kar se tiče Moldavije, ne moremo sodbe sodišča, kar se tiče razveljavitve volitev si ogledati brez širšega konteksta v državi. Ne da bi si ogledali, kako je ta država v zadnjih nekaj letih pravzaprav prostala popadajoča država, kako se institucije uporabljajo v imenu samo nekaterih in to je vse v tem poročilu. Tudi v drugih analizah sem pripravljal te ocene. To je torej moj odgovor to ni primerljivo z razmerami na polskem. Na noben način. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Savus. Hvala lepa za to oceno Moldavije, kritično oceno. Mislim, da se večina z vami strinja, da je država v resni politični krizi. Spostavili pa bi tudi no, potrebo po strogem pogojevanju, kar se tiče makrofinančne pomoči. Nima gre, kolegice in kolegi. Mislim, da je prvič v tem mandatu, da se pogovarjamo o, o Moldaviji brez prispevkov naših romunskih kolegov. Če ste opazili, ko je na dnevnem redu Moldavija, pridejo Romuni. Ne, danes pa ni tako. Torej, se lahko pogovarjamo o Moldaviji tudi brez romunskih kolegov. To je nova izkušnja. Tako ta geopolitični premik torej se nadaljuje. Nadaljujemo z Gruzijo. Gospa Mikelidze, deset minut. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili na to predstavitev. Hvala lepa, da ste nas vključili v pripravo tega poročila. Leta 2016 je bil prižiten sporozum med EU in Gruzijo uveljavljen. Na takrat se Gruzija sooča z velikimi izzivi, da bi izvedli ta dokument. Tukaj gre za celovit trgovinski sporozum. In tukaj bom sedaj poskušala analizirati stopno implementacije, še prav posebno političnega dela pridružitvenega sporozuma. Zato se bomo osredotočali na razvoj, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic, pravne države, temeljnih svoboščin, svobode določenih medijev, pa tudi nekaj elementov ekonomskega in finančnega sektorja, bomo omenili. Zaključek je, da se država sooča s temskimi izzivi, kar se tiče izvajanja pridružitvenega sporazuma. Je pa nekaj uspeha, kar se tiče izvajanja DCFTA. Nasplošno analiziramo tudi pristop, politični pristop do tega od leta 2016. Da navedem nekaj najpomembnejših sklepov in nekaj najpomembnejših pomakljivosti v izvajanju političnega dela tega sporozuma, moramo omeniti to najprej. Ne formalno upravljanje in politiziranje za nekaterimi političnimi elementi. To, ta država je še vedno država, ki ne deluje in sicer zato, ker je gospod Ivani Švili tisti, ki upladuje vse institucije. To seveda pomeni, da je ta vlada manj vsega, grozeča kot Sakašvilija. Sedaj imajo druge metode, da uporabijo institucije v svoje namene. Demokratična tranzicija in uspešen prenos oblasti 2012 je bil simbol za zmago gruzijske demokracije takrat, ampak v letih ko smo menili, da bo to prineslo uspešno tranzicijo, smo gotovili, da demokratične volitve ne prinesejo vedno tega. Institucije še so, so še vedno šipke in tukaj prijemo do drugega izziva in sicer slab nadzor nad sistemom. Gruzija ni nikoli postala nič drugega kot država, v kateri vlada samo ena stranka. Vladajoča stranka, gruzijske sanje, ima ustavno večino tako na lokalni kot regionalni in federalni ravni. Dominirajo nad parlamentom, tudi pravosodnem sistemu, tako da seveda to meče dvom na neodvisnost pravosodja. Slabost opozicije samo še krepi pozicijo, glavno stranko, tako da potem prebivalci volijo grujske sanje ali pa spohne gredo na volitve. moč predsednika je omejena ustavno. Vsak poskus predsednika, da bi prisilil vladajočo stranko, da bi z vetom pripričal sprejete kakšne zakonodaje, je bil neuspešen. Sedaj pa prehajamo na naslednji element, pravosodje. Danes so najpomembnejše reforme, ki še niso bile izvedene, tiste, ki bi naj zagotovile neodvisnost nepristranskost in profesionalnost sodnikov in pravico do pravičnega sojanja. Veliko težav obstaja še pa posebno na dveh področjih. To je neodvisno preiskovanje, pa tudi statusne pravice žrtev v kazenskih postopkih. Pravosodje je pod političnim vplivom interesnih skupin najbolj ranljivi del sistema je tožilski urad, ki bi seveda naj bil ponoma neodvisen, ampak eh, organizacije civilne družbe pravijo, da je tožilski urad zelo pristranski, gre za razdelitev interesov med ministrstvom za pravosode. In sodniki vrhovnega sodišča v Gruziji. Prav tako se je potrebno poprašati tudi o sistemu napredovanja sodnikov v državi. Še en izjiv za demokracijo je, da obstajajo težave, kar se tiče eh, decentralizacije v državi kot prejšnje vlade, tudi trenutna ne zmore izvesti prave decentralizacije. Ravno nasprotno, 2017 je parlament sprejel nov kodeks samoopravljanja in je zmanjšal število samoopravljajočih mest z 12 na 5. To je bil izgovor za to, da so lahko povečali učinkovitost upravljanja. Težave ostajajo tudi, kar se tiče človekovih pravic in temeljnih soboščin. Obstaja velika skorak pri izvajanju, kar se tiče zaščite in spoštovanja etničnih, religioznih eh, in spolnih manjšin. Prav tako pa je preiskava sovražnega govora strani politiko nezadostna, še prav posebno strani evroče stranke. Tukaj vidimo, da gre za nekaznovanje v družbi. Gruzijska pravoslavna crkva je povezana z državo pri teh procesih in vse to prispeva k radikalizaciji gruzinske družbe, kar se reče manjšin, gruzinska družba je običajno na strani cerkve. To je torej, seveda, to pa kar se tiče človekovih pravic. Imamo pa dva posebna primera, ki jo je potrebno omeniti, kar se tiče zaščite človekovih pravic. En je bil primer azerbajdžanskega novinarja Afgana Muktarja, ko je bil ugrabljen v Tbilisiju v strani neznancev in so ga prepeljali v Azerbajdžan predstavniki organizacije civilne družbe menijo, da je bila operacija dogovorena med nekaterimi predstavniki gruzijskih varnostnih služb in azerbajdžanskih. V drugem primeru pa gre za turškega učitelja Mustafa Emre Čabuka, ki je bil tudi aretiran strani gruzicev na zahtevo turških organov. Tekom let se je, statiš, se je stališče vlade, je stališče vlade, kar zdiče množnih medijev, ostalo enako, to je alarmantno. Zelo veliko je nadzora neposrednega nad televizijskimi postajami, policija tudi nasilno stopa na televizijsko postajo. Sedaj pa vlada vseeno uporablja drugačne metode, da bi imeli nadzor nad uredniško politiko množičnih medijev. Tukaj lahko gre za izsilevanje lastnikov televizijskih postaj, ki pogosto imajo tudi druga podjetja. To je bilo v primeru TV Pirveli. Porabljajo tudi pravosodni sistem proti opozicijski televiziji, to je bil primer ustavi dve. Potem nadzirajo tudi gruzijsko javno televizijsko postajo in združujejo televizijske kanale, zato da potem imajo samo en kanal, ki je pro vladni prav tako pa je pomembna vloga Gruzijske pravoslavne cerkve. Sicer je Gruzija sekularna država, ampak tekom let je Gruzijska pravoslavna cerkev povečala svoj vpliv na državo in družbo. Diskurs, ki ga slišimo, ki ga promovira tudi vladajoča stranka, samo še krepi cerkev v očeh družbe, redno vabijo predstavnike cerkve na razprave o zakonodaji v parlament. In tako potem legitimizirajo ta institut. Samo še 30 sekund imam. Nekaj je pozitivnih elementov, ampak to si lahko gledate sami v poročilu. Naje bom šla kar na politiko za mlade. Kaj se tiče političnih postopkov v Gruziji. kar se tiče demokratizacije, gre tudi za oblikovanje na lokalni ravni. Dejansko je resnično vse ponoma drugačno kot to, kar včasih slišamo. In sicer zato, ker morda, če govorimo o shodnem partnerstvu, nismo dovolj natančni. Dobro, mislim, da bom tukaj končala, bom pa potem govorila o priporočilih, če bo koga to zanimalo. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa vprašanja. Najprej gospa Kalnete. Uh, Hvala lepa, še enkrat lepo prosim, da si nadanete slušalke, ker bom govorila v latviščini. Gruzija je v boljšem položaju kot druge, drugi dve državi, kar zadeva reforme. Demokracija na vides deluje, ampak eh, skrbi nas državna uprava in težave se pojavljajo tudi z vodilnima strankama. EU in NATO Gruzije ne bosta sprejela, če je država v krempljih določenih ljudi. Tisti, ki so na oblasti v Gruziji, morajo poskusiti doseči, da bo zavladala demokracija. Opozicijo je treba spoštovati in opozicija mora imeti možnost, da vpliva na odločitve prav tako morajo zastopati interese voljivcev. Tukaj Gruzijo čaka še veliko dela, to zadeva tudi vodilne in vladajoče stranke, opozicijo in tudi sodstvo. Hvala, gospa Mudi. Na kratko, prosim. Hvala lepa. Hvala za to poročilo, hvala za poročilo v zvezi s to državo. Poročilo sem prebrala, zato ker se z Gruzijo ukvarjam več kot z drugima dvema državama. In strinjam se s tem, kar je povedal gospod Avštrevičius prej. Namreč mislim, da je bila dobra pobuda našega odbora, da si natančno pogleda izvajanje pridružitvenih sporazumov in tudi tok dogodkov v teh državah. kot parlament večkrat opozarjamo na odprta vprašanja. Na nekaterih področjih ni napredka, na drugih področjih imamo pomisleke. Pri branju poročila me je pritegnilo naslednje. Določenih sprememb, ki so se zgodile, ne upoštevate dovolj. Naprimer, govorite o toživstvu, ne govorite pa o vključevanju civilne družbe in o imenovanju glavnega toživca. Transparency International priznava, da se dogajajo premiki na področju preprečevanja korupcije in tako naprej. gruzijska vlada je upoštevala pomisleke Beneške komisije in spremenili so tudi ustavo. Mislim, da je zadeva v nekaj odtenkih sive, ni vse tako črno-belo, kot zastavljate vi. Sveda, kritika je upravičena, na določenih področjih bi vlada lahko storila več, ampak mislim, da obstaja več pozitivnih elementov, kot ste jih omenili samo vi v tem poročilu. Lepo bi bilo, če bi to zapisali. Hvala. You, uh, Hvala, gospod Jurek. Dziękuję bardzo. <clears throat> Ja chciałem... Hvala lepa. Vprašanje imam za vas. Povejte nam več o vlogi gruzijske ortodoksne cerkve. Omenili ste to organizacijo, ampak eh, dejstvo, da se civilna družba pojavlja v medijih, je nekaj popolnoma običajnega in cerkev je del civilne družbe. Zato moramo tudi mi biti v rednem dialogu z verskimi oblastmi v drugih državah. Moje vprašanje je torej naslednje in nekako se navezujem tudi na naslednjo točko, ki nas čaka, torej na Ukrajino. Zanima me, ali menite, da bi bilo dobro, da bi Evropska unija na nek način preko veleposlanikov ali kakorkoli že navezala poglobljen dialog z verskimi institucijami v državah vzhodnega partnerstva. To so naprimer tudi države, s katerimi imamo sklenjene pristopne sporazume. Če se bodo države čutile ignorirane, potem se bo to poznalo tudi na našem ugledu. To je tudi naša obveza, kajti države članice bodo morda morale ukrepati. Zanima me torej, kakšen naj bo dialog med ortodoksno crkvijo in EU. Seveda upoštevati moramo svoje politične prioritete. Kakor sem dejal, imam enako vprašanje tudi v zvezi z Ukrajino. Petina. Hvala lepa, gospod Jure, gospod Štetina. Za slovo pa ne vse sedajci. Hvala lepa. Govoril bom v češčini. Hvala, gospa Mihelidze, za vašo predstavitev. Dvoje ste jasno povedali danes. Dejali ste, da se izvajajo reforme, ampak da v Gruziji obstajajo tudi politični zaporniki. Kaj ste menili s tem? Ko je oblast prevzela koalicija Gruzijske sanje, so začeli sodno preganjati nekatere člane prejšnje vladne koalicije. Ste imeli to v mislih ali ste želeli povedati, da v Gruziji velja? selektivno pravosodje. Hvala, to je vse. Hvala, gospod Galer je naslednji. Hvala lepa. Mene zanimajo ustavne reforme in moje vprašanje je, ali menite, da gredo reforme v pravo smer. Kaj želim s tem povedati? Ne želim primerjati gospoda Ivanišulija in gospoda Plahotnika, glede tega, kako postopata, ampak strukturno sta tista dva, ki vlečeta niti v ozadju in obstajajo usporednice, ampak eh, Mislim, da ju ni mogoče primerjati neposredno, kajti razmere v Gruziji so mnogo boljše in bolj stabilne eh, kot v Moldaviji. V zvezi z novo ustavo me zanima, ali menite, da je to napredek, ko se bo ustava dejansko izvajala tako, kot je treba. Ko sem prebral oceno Beneške komisije, sem dobil vtis, da da so poskušali upoštevati mnenja komisije in različna druga mnenja, če se to primerja z izvirnim osnutkom. Zanima me, ali ocenjujete to kot nekaj pozitivnega. Hvala. Na, lepša hvala. Še gospod Sošnes kot zadnji. Ja, ja, również chciałem zapytać od, e, od... Hvala. Tudi jaz imam vprašanje v zvezi z ortodoksno cerkvijo. To ste kritizirali, kot da naj ne bi bilo prav, da potekajo posvetovanja z ortodoksno cerkvijo, kot da ne bi bilo dobro prisluhniti vernikom. No, obozarjam vas na to, da se v Evropi prisluhne tudi skupnosti LGBTI. Zakaj so oni kaj boljši od vernikov? Evropska unija je ideologizirana do konca. Botiljone uh, eh, ni dobila mesta komisarke, zato ker je bila, oziroma ni dobil, zato ker je bil katolik. Mislim, da je to izraz dvoličja. V Evropi je mogoče širiti oziroma kritizirati sovražni govor. In za sovražni govor se označi nekoga, ki ne podpira skupnosti LGBTI. Najlepša hvala, verjetno bo zdaj težko odgovoriti v zgolj petih minutah. Da, to bo res težko. Poskusila pa bom vseeno, kajti vprašanja so si bila med seboj podobna demokracija in spoštovanje opozicijskih skupin, to je velik izziv za Gruzijo, to je velik izziv že od eh, neodvisnosti, zato ker velja miselnost, da zmagovalec dobi vse, to velja na nacionalni, regionalni in tudi na lokalni ravni. Politični zaporniki, da, imela sem v mislih tiste, ki so zaprti in so bili del prejšnje vlade. Pa ne samo to. Ko sem govorila o politično motiviranih sklepih, to velja tudi za politične odločitve v zvezi z javnimi službenci na ministrstvih, v zvezi z javnimi službenci, ki naj bi bili podporniki prejšnje vlade. Ti so izgubili delo, Mm, v različnih oddelkih, na občinah in tako naprej. To je tisto, kar sem imela v mislih, ko sem omenjala selektivno pravosodje. Da, strinjam se z vami v zvezi s pozitivnimi dogodki. Mislim, da je Evropska unija pozitivna do Gruzije, zdaj pa moramo poskusiti preprečiti, da bi se Gruzija podala na enako pot kot Moldavija. Mislim, da je preventiva boljša od kurative. Gruzija je zgodba o uspehu v kontekstu vzhodnega partnerstva. Ampak v kontekstu vzhodnega partnerstva imamo Lukašenka in Alijeva. Zato je v tem kontekstu preveč preprosto biti zgodba o uspehu. Omeniti pa je treba še eno zadevo. Namreč pričakovanja ljudi v zvezi z EU in pričakovanja v zvezi s članstvom. Tukaj vlada frustracija. Evropska unija si jemlje zasluge za to, da demokracija teče tako dobro, kot teče. Državljani pa se zdaj sprašujejo, zakaj pa potem nimamo perspektive o članstvu. Potem se spet začne omenjati Rusija in politika EU do Rusije in tako naprej. Evropska unija bi morala biti dovolj pametna, dejati bi morali, da jim perspektive članstva ne ponujamo, zato ker obstajajo dejanski problemi na področju demokracije. Strinjam se z vami, obstajajo pozitivni dogodki na področju korupcije, dosegajo boljše rezultate in država je precej uspešna na področju boja proti korupciji na nizki in srednji ravni. Ampak potem je treba upoštevati tudi politično korupcijo. Za Transparency International je to težja naloga, zato ker merijo percepcijo med ljudmi. Glede korupcije v elitah pa ne vedo dovolj, zato ker gre za korupcijo med političnimi elitami in svetom posla in tako naprej. Rezultati na tej ravni običajno ne končajo v poročilih organizacije Transparency International. Ortodoksna crkva, seveda, ortodoksna crkva je pomemben akter v tej državi in dialog je vedno dober. Evropska unija se že ukvarja z ortodoksno crkvijo. Vem, da je predstavnik ortodoksne crkve v Gruziji obiskal Brusel. S tem so bili zado, zadovoljni in morda bomo zaradi tega uspeli koga prepričati, da bo bolj proevropski, da bo podpiral proces integracije in tako naprej. Ampak problem, ki ga vidim, je naslednji. Trdim, da gruzijska vlada poskuša politično vplivati na procese. Potekala je razprava o zakonodaji proti diskriminaciji, vlada je bila proti temu, zato ker naj bi to vplivalo na zakonodajo v zvezi z preprečevanjem spolne diskriminacije vlada je legitimizirala mnenje cerkve v zvezi s tem vprašanjem. S tem je posredno prispevala k radikalizaciji družbe, kajti družba v teh primerjih običajno stopi na stran cerkve. Thank you very much. Najlepša hvala. Zdaj pa nas čaka še tretja študija in sicer o izvajanju pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino. Deset minut za gospoda Tjuško, izvolite. Hvala, gospod podpredsednik, poslanke in poslanci. Dobro jutro, hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim pred vami in hvala, da ste mi dali priložnost, da sem. Danes tukaj predstavil vam bom izvajanje pridružitvenega sporozuma z Ukrajino. Prebral bom besedilo, ki sem ga pripravil, samo tako se bom lahko držal časovne omejitve. Na začetku želim izpostaviti očitno, na če se ne smemo zanemariti, ko govorimo o napredku na področju Ukrajine. Ukrajina je v zelo težki situaciji, tako na notranje politični ravni, kot tudi na zunanje politični ravni zaradi zunanjih pritiskov. Ne gre samo zaradi Krima in Rusije, pa tudi zaradi agresije v Donbasu na vzhodu. Prav tako se težave pojavljajo tudi drugod. Izvajanje pridružitvenega sporazuma je zato pod pritiskom različnih negativnih sociopolitičnih, gospodarskih in pravnih dejavnikov. Ampak, dejavnikov. Ampak zaradi tega ja, lahko vseeno rečemo, da je bilo doseženega nekaj napredka, potrebnega pa je več zagona na področjih, ki zaenkrat še zaostajajo. In najbolj pomembno je to, da se še vedno dosegajo ustrezni rezultati. Gre za institucionalni okvir za izvajanje poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega sporozuma in reforme glede dobre uprave. Najprej, kar zadeva institucionalni okvir izvajanja pridružitvenega sporozuma, izvajanje sporazuma, vključno z prenosom obsežne zakonodaje, zdaj predstavlja več kot 500 posameznih zakonov in to je velik izziv. Ampak, ko govorimo o okviru za proces izvajanja, je za Ukrajino največji izziv ta, da ne gre več za formalni model, ampak z institucionalno in upravno zmogljivost javnih oblasti, da izvajajo ta pridružitveni sporazum. Tole želim nekoliko bolj razložiti. Izjiv je samo del večjega problema, gre za neučinkovito javno upravo. Aprila 2018 je EU sprožila projekt, ki je štiriletna pobuda za to, da bi v Ukrajini imeli učinkovito javno upravo. Od 15. augusta 2018 je Evropska unija namenila 15,2 milijona evrov za reformo javne uprave. Povečanje je rezultat dobrih ukrepov in izvajanja reform v preteklih letih. Junija 2018 je program Sigma prav tako zabeležil veliko napredka pri reformi javne uprave v Ukrajini. Ukrajina je zabeležila tri točke od pet v zvezi z izvajanjem reform, ampak za institucionalne zmogljivosti vlade pri približevanju nacionalne zakonodaje Evropskemu pravnemu redu pa so dobili samo eno točko od petih. Predvsem gre za nizko kakovost regulativne vsebine, počasno izvajanje, pa tudi zamude pri prenosu pravnega reda. Institucionalni okvir označuje tudi neoptimalno delovanje državnih institucij. To pomeni, da državljani tem institucijam ne zaupajo. Državljani imajo stopnjo zaupanja 13,8 odstotka v ukrajinski parlament. In to seveda vpliva tudi na podporo za nepriljubljene reforme in tudi za delo parlamenta nasploh. Zdaj pa druga točka, gre za zakonodajno približevanje in izvajanje zakonodaje. Hitrost je dobra, ni pa optimalna, ampak to predstavlja velike težave za pravni sistem Ukrajine. Ena od eh, zgodb o uspehu je naprimer na področju tehničnih ovir za trgovino in tudi energetska učinkovitost zgradb tukaj so vključeni tudi nacionalni deležniki. Vendar področje sanitarnih, fitosanitarnih ukrepov, pravo glede družb in tako naprej, tukaj pa so še velike težave. Carina, energija, proizvodnja oglikovodikov ter okolje in promet. To so področja, kjer je potrebnega še več dela carina je še vedno eno najbolj skorumpiranih področji. 150 milijard eh, v ukrajinski valuti je predtihotavljenega blaga vsako leto. Nemški časnik Zdojče Zeitung meni, da je številka še večja, Ukrajinci naj bi izgubili 5 milijard evrov vsako leto zaradi korupcije v carinskih organih. Pa še par besed o izvajanju poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega sporozuma. Dvostranska trgovina med EU in Ukrajino se je zelo povečala od leta 2016 do 2018. Evropska unija je zdaj največji trgovinski partner Ukrajine in zdaj smo pomembnejši partner od Rusije. Ukrajina je bolj usmerjena k Evropi in zato so zabeležili tri odstotno rast BDP-ja. V zadnjih letih se je gospodarstvo stabiliziralo in kaže tudi znake izboljšanja. Ta trend se je nadaljeval tudi leta 2017. Izvoz se je povečal za več kot 13 odstotkov in zdaj znaša 17,5 milijard dolarjev. To je največja številka od leta 2012, kar je pred okupacijo ukrajinskih ozemlji. Veliko izvoza pa pomeni posledice tudi za tarife in kvote. Tukaj govorim o kmetijstvu. Mislim, da bi morali o tem govoriti in da bi morali ustrezno komunicirati o tem procesu, kajti tudi to je zelo pomembno. Ukrajina se poglobljeno reformira, ampak vse reforme ne potekajo tako, kot je treba in ni nujno, da so reforme ki so bile izvedene, zdaj takšne, da jih ni mogoče odpraviti. Nekatere reforme, naprimer na področju boja proti korupciji ali pravosodja, bi lahko bile le kratkotrajne in morda ne bodo preživele po letu 2019, ko nas čakajo nove volitve. Družba še vedno ne zaupa javnim organom in to je velik problem. Na koncu še nekaj besed o tem, kako pomembno je spremljanje in ocenjevanje. Izvajanje sporazuma in ambiciozna agenda sta pod pritiskom številnih dejavnikov, političnih, gospodarskih in pravnih. Spremljanje in ocenjevanje mora te dejavnike upoštevati. sprejeti moramo bolj pragmatični pristop glede reform v Ukrajini in tudi glede izvajanja sporazuma. Brusel in Kijev bi morala temu dati prednost in ne bi smela imeti previsokih pričakovanj. Če želimo, da bo proces vključevanja trajnosten in nepovraten, potem moramo pot v prihodnosti ustrezno zastaviti in to mora biti prednostna naloga vodilnih v Bruslju in Kijevu. Javnost to podpira po zadnjih javnomnenjskih raziskavah iz avgusta 2018. Je mogoče videti, da 66 odstotkov Ukrajincev zaupa EU in 70 odstotkov Ukrajincev meni, da bi lahko z integracijo v EU povečali varnost in stabilnost v državi. To so številke, ki govorijo same zase. To je vse. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Joška. Zdaj pa začnimo s krogom vprašanj. Najprej gospod Galer. Yes, uh... Hvala lepa. Hvala za ta pregled. V veliki meri se z vami strinjam. Ukrajina se sooča z veliko izzivi in zanima me, kje menite, da bi morala potekati koordinacija. Reforme tečejo, ampak zadeve niso usklajene in ni koordinacije med tistimi, ki bi morali upravljati svoje delo in ni ustrezne interakcije. Kje bi moralo biti vozlišče koordinacije? Je to premije, predsednik, kdo? To sta dve glavni možnosti. In še carina, da omenili ste članek v časniku Züddeutsche Zeitung, tudi jaz sem to prebral. Veliko prihodka je izgubljenega tukaj, zato ker nekateri preprosto kradejo državi. Kdo so ti ljudje? Ste jih dejansko identificirali? Ste ugotovili, ali gre za usklajena dejanja, ali imajo mejne prehode razdeljene med seboj? Kako to deluje? Kako je mogoče, da se to nadaljuje, glede na to, da vsi vemo, da se to dogaja in kaj storiti? Muchas gracias, la señora Kalnete. Najlepša hvala, gospa Kalnete. Hvala lepa. Strinjam se z gospodom Galerjem, ampak nadaljevala bom v latviščini. Nadenite si slušalke, lepo prosim. Ukrajina je država, ki je delno pod okupacijo. Vojna se nadaljuje, ampak to seveda ne more biti opravičilo za to, da ne bi nadaljevali z reformami. Boriti se moramo proti korupciji. Še vedno moramo s prstom kazati na njo. V poročilu prav obozarjate na to, da pravni okvir ni ustrezen. Decentralizacija še ni izvedena tako kot je treba, oligarhi še vedno imajo preveč nadzora, pravni sistem ni dovolj učinkovit in je pod političnim vplivom. Zato mislim, da moramo upozoriti na to, da Ukrajinci nimajo neizčrpnega potrpljenja. 66 odstotkov ljudi podpira EU, ampak to ne pomeni, da toliko ljudi podpira vlado ali predsednika. Do volitev morajo nekaj storiti in ukrepati morajo tako, da bo rezultat naslednjih volitev takšni, da bo ljudstvo izbralo pod stabilnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Tenok. Hvala lepa. čaka nas Brexit in moje karijere v EU bo kmalo konec. In povedati, želim, da sem leta 2002 zapisal članek, v katerem sem zapisal, da ima Ukrajina evropsko perspektivo. Takrat so mi govorili, da sem nor. Ampak več kot desetletje kasneje 70 odstotkov Ukrajincev deli moje mnenje, zaupajo EU in želijo, si Evropsko unijo videti v svoji prihodnosti. Lepo je, da smo zdaj mi največji trgovinski partner Ukrajine, ne pa Rusija, gospa Fotiga. Je tudi želela biti tukaj in se upravičuje. Lepo je, da zdaj govorimo o treh velikih državah vzhodnega partnerstva. Seveda Ukrajina je najpomembnejša tukaj, zato ker je tako velika in ker ima takšen vpliv v svetu. So pa tudi pod velikim političnim in gospodarskim pritiskom zaradi okupacije Krima in ne tako zamrtnega konflikta v Donbasu. Statistični podatki v carini me vedno presenetijo. Še posebej podatki v zvezi z carino. Koliko oligarhov v Ukrajini je povezanih z carinskimi organi? To je nevredno. In v poročilu se zauzemamo za to, da bi odpravili vpliv oligarhov v državi. Prizadevamo se tudi za decentralizacijo in preprečevanje korupcije. Zanima me, v kolikšni meri menite, da bo oblikovanje sodišča za preprečevanje korupcije nadomestilo nacionalni protikorupcijski urad bo to korak v pravo smer. Zanima me, kako pristojno bo to sodišče. Korupcija je največji problem in neravnovesje glede porabe naravnih virov je še vedno nekaj, kar nas zelo skrbi. Hvala. Hvala lepa, gospod Teno, gospod Avstravičius. Hvala, gospod predsedujoči. Sam bi se rad zahvalil strokovnjak, Kom, ki se ukvarjajo z Ukrajino. Študija je odlična in mnogi politiki jo bodo lahko uporabili pri delu. Hvala vsem strokovnjakov, ki sodelujejo pri reformnih procesih v Ukrajini. Hvala lepa tudi vsem nevladnim organizacijam. Dobro bi bilo, če bi to prevedli tudi v ukrajinščino. In enako velja za študiji, ki sta bili pripravljeni o Moldaviji in Gruziji, tudi ti dve bi lahko prevedli. Kar zadeva podporne programe. Veliko tovrstnih programov je, tako na sektorskem področju kot širše. Peter Wagner, je pristojen, zato je ne danes tudi z nami. Širša ekipa se s tem ukvarja, hvala lepa vsem. Ampak poglejmo si, kakšni so rezultati na terenu, predvsem sektorski rezultati. Zanima me, kakšne rezultate pričakujete na teh področjih. Druga zadeva. V Ukrajini smo usilili pogojevanje, še posebej, ko gre za boj proti korupciji v letu 2017 je še posebej bilo očitno, koliko dialogov smo opravili, koliko pogovorov je bilo opravljenih glede makrofinančne pomoči Ukrajini, kako politiki in širša javnost gledajo na to pogojevanje. Hvala. Hvala lepa. In še zadnji, gospod Schaffhauser. Hvala, gospod predsedujoči. Oglasil se bomo v zvezi s temi tremi študijami. Imamo vprašanja glede vseh treh držav, torej tri države, tri propadle države, to bi bil moj prvi komentar, gre za secesionistične države, propadle države. Pridnester je Abhazija, Osetija, Krim, Donbas, se pravi tri propadle države. Bi se s tem strinjali? Vse te države so bile dolga stoletja del Rusije naprimer Moldavija od leta 1812, Gruzija od leta 1800, Ukrajina nekje od 9. stoletja dalje. Druga pripomba, ki bi jo imel v zvezi s temi državami, so, da so vse koruptivne. Pri Moldaviji so stvari več kot očitne, hierarhija kar izpuhti. Ukrajina tudi tu je 5 milijard poniknilo, no, veliko milijard kar izpuhti. Evropska unija pa še kar hrani vse te mafijske mreže. Predvsej lahkotno. Tri propadle koruptivne države torej. Naslednja ugotovitev. Naša zunanja politika zauzema predvsej moralistično držo, ampak zdi se mi, da je zmanjkalo sape. Stalno govorimo o pravni državi, o pravicah, ampak v Moldaviji, Ukrajini ugotavljamo, da so odgovorni koruptivni in te smo podpirali. V Moldaviji danes Evropska unija pravi ja. Olala, morda pa ne bi smeli podpirati povsem koruptivnega proevropskega predsednika ali proruskega predsednika. V Ukrajini pa še kar naprej pošiljamo denar vsem koruptivnim in ta denar potem kar izginja. Tretja pripomba. Naša politika je nekoherentna. V Donbasku govorimo o vojaški agresiji, o aneksaciji. Vse lepo in prav, ampak to je vse v nasprotju s porazumom iz Minska. Imamo torej politiko na evropski ravni, ki je v nasprotju s porazumoma iz Minska. Potem Gruzija, Moldavija. Smo proti referendumu v Moldaviji, čeprav je na tem referendumu 80 odstotkov in več državljanov podprlo tudi stališče glede Pridnesterja. Zaključujem, gospod predsedujoči. Vse to se dogaja, ker nimamo koherentnega geopolitičnega pristopa. Ta pristop bi moral biti naslednji vzhodna in zahodna Evropa bi morali biti bolj poenoteni, ne pa da sta tako razklani. Evropi ni uspelo. Hvala lepa, gospod Schaffhauser. Zdaj se bomo lotili odgovorov, pet minut imate na voljo. Najlepša hvala za vsa vaša vprašanja. Ne vem, če mi bo uspelo odgovoriti podrobno na vsa vprašanja v dodeljenem časovnem okviru, bom pa začel lepo po vrsti. Tako kot ste zastavljali vprašanje, bom tudi odgovarjal. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Galerju, ker je predstavil ugotovitve iz poročila. Hvala tudi za to, da ste predstavili svoje stališče glede besedila. Vprašali ste, kje bi se morali bolj usklajevati, na kaj bi se morali osredotočati. Prav imate, ministerski predsednik in vladni urad za evropske in euroatlantske integracije bi morala biti bolj aktivna. Velik delež prebivalstva v Ukrajini meni, da bi morali podpirati proevropske demokratične sile v državi. Tesno moramo sodelovati tudi z delegacijo Evropske unije v Ukrajini. Vladni uradi so že začeli delati na ambiciozni komunikacijski politični kampanji, veliko se dogaja na tem področju. Ne gre zgolj za to, da bi sporočali o evropskih politikah v Ukrajini, je to precej nepoznano. 70 odstotkov Ukrajincev, tako kažejo ankete, sploh ne ve, da Evropska unija ponuja pomoč Ukrajini državljani niso seznanjeni s programi, ki jih Evropska unija izvaja v naši državi. Mislim, da bi morali spremeniti tudi politični ciklus v Ukrajini. Tudi politično komuniciranje bi moralo biti dvosmerno. Prisluhniti bi morali prebivalstvu, se z njim posvetovati, preden sprejmemo zakonodajne akte, bi pa morali govoriti tudi o tem, zakaj sprejemamo zakonodajo, kakšen je namen zakonodaje, katere cilje želimo z njo doseči. Tri ključne naloge so trenutno vezane na delo, ki ga upravlja ta vlada in tudi urad za evroatlantske in evropske integracije. Spraševali ste tudi o petih milijardah to vprašanje težko ocenim, kako je prišlo do izgube petih milijard. Eurostat poroča o tem, da so ta finančna sredstva za Ukrajino zelo pomembna. Na ukrajinski strani so potem preverili, koliko davkov se je plačalo, preostal nekje 5 milijonov evrov, toliko denarja se je izgubilo v Odesi in še kje drugje, ker imamo neposredno kopensko mejo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 Govorili ste o dilemah, s katerimi se soočajo v Ukrajini. Na eni strani se borimo proti korupciji, prizadevamo si za vzpostavitev pravičnega pravosodja za vse, po drugi strani pa ugotavljamo, kaj počne trenutna vlada za to, da se ohrani na oblasti. Ampak verjetno je to v naravi vsake vlade, ki je prisiljena izvajati reforme. Nekje 20 odstotkov državljanov podpira predsednika, 25 odstotkov prebivalstva vlado. Potem je tu še problem zaradi zamud, do katerih prihaja pri vzpostavitvi visokega sodišča za boj proti korupciji ko bo to sodišče začelo delovati, bo seveda preiskovalo tudi trenutni politični establishment, trenutno oblast in to, kar ta oblast počne. Gre torej za dve diametralno nasprotni agendi, ki se vodita istočasno. Zastavili ste tudi vprašanje glede evropske prihodnosti Ukrajine. Moram reči, da je prebivalstvo dokaj proevropsko. To se odraža ne samo v zadnjih anketah, temveč tudi v treh revolucijah, ki so se izpeljale v treh mestih in so bile namenjene uveljavljanju demokracije. Evropska in euroatlantska integracija države je pozitiven znak. Državljani pa morajo predvsem vedeti, da jim tega nihče ne bo oduzel v naslednjih volilnih ciklusih. Kar zadeva vprašanje britanskega kolega, protikorupcijsko sodišče, kdaj bo začelo delovati. Mnogi strokovnjaki menijo, da bo sodišče postalo operativno ob koncu letošnjega leta, drugi pravijo, da se to ne bo zgodilo do leta 2019, do izteka naslednjega volilnega ciklusa. Ugotavljam pa, da se postopek odvija, že izbirajo sodnike. 2. avgusta je bil objavljen razpis za vdajo kandidatur, 15. septembra, če se ne motim, bodo mednarodni deležniki lahko predstavili svoje kandidate. Nihče pa ne ve, koliko časa bo trajalo. da se dokončno oblikuje to sodišče. Vseh 600 nerešenih zadev, ki jih obravnava Nacionalni urad za boj proti korupciji, pa ne bo obravnavanih v kratkem času. Res vas vabim, da si preberete to poročilo, tam boste našli več podrobnih informacij v zvezi s tem, kako se ta pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino izvaja. Najlepša hvala, hvala lepa vsem trem gostom, malce dlje je trajalo kot predvideno, ampak očitno je bila tematika zelo zanimiva za naše poslance. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. Continuamos. ¿no? Continuamos. Nadaljujemo, govoril bom špansko. Zdaj se bomo lotili predloga poročila, ki ga je pripravil kolega Avštrevičius. Gre pa za izvajanje pridružitvenega sporazuma Evropska unija-Moldavija. V Strasburu smo prejšnji mesec sprejeli nujno resolucijo zaradi vseh zaskrbljujočih poročil, ki jih prejemamo iz Moldavije. S tem v zvezi se je oglasil tudi predsednik parlamenta. Napredek v tej državi je zelo šibek, zato nas situacija skrbi, ker to ni nekaj, kar bi koristilo demokratičnim institucijam v Moldaviji. V državi bodo kmalo organizirane tudi volitve. Besedo pa kar predajam poročevalcu gospodu Štrevičiusu. Hvala, predsedujoči. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da vam danes lahko predstavim predlog poročila o Moldaviji. Govora je o izvajanju pridružitvenega sporazuma. Štiri leta potem, ko je Moldavija podpisala pridružitveni sporazum, In ko se je zavezala, da bo izvedla kar nekaj reform, danes pogotavljamo, da svojih obvez ne izpolnjuje v celoti. Na nekaterih področjih je sicer napredek dober, ko gre za finančni in bančni sektor. Predvsej se je okrepila tudi dvostranska trgovina, poslovno okolje je boljše, razrešili smo kar nekaj težav, Je pa res, da vsi ti pozitivni premiki ostajajo v senci trenutnega stanja, ko gre za svobodo medijev, vladavino prava in ko gre za položaj civilne družbe. Na teh področjih prihaja do nazadovanja. V Moldaviji so do sedaj izpeljali kar nekaj reform, ampak, kot smo že zapisali v mnogih poročilih, rezultati teh reform niso zadovoljivi. Evropska unija in Moldavija sta še vedno predani partnerici, ampak na tanko bi morali povedati, na katerih področjih pričakujemo veliko hitrejši napredek, kakšen napredek konkretno pričakujemo. Ne moremo biti zadovoljni s trenutno doseženim. Volilna zakonodaja, ki so jo sprejeli lani, je bila deležna precejšnjih kritik strani Beneške komisije. In ta volilna zakonodaja je še vedno ovira na področju zagotavljanja večje preglednosti, ko gre za pravične volilne postopke. Reforma pravosodnega sistema, neodvisnost pravosodnega sistema, pravna država, boj proti korupciji. Na vseh teh področjih je treba reforme pospešiti. Dorinta Kirtuaka so odstranili iz pisarne župana v Kišinau, razveljavili so tudi volitve. Pojavljajo se težave z izvolitvijo Nastaseja in uh, vse trenutne razmere skrbijo Evropsko unijo in tudi širšo skupnost. Ugotavljamo, da se tudi manevrski prostor civilne družbe v Moldaviji krči. Nedavni svežen davčnih reform in davčnih spodbud ter kapitalske amnestije je treba poglobljeno analizirati. Lahko se namreč zgodi, da bo ta sveže negativno vplival na možnosti Moldavije, da se učinkovito bori proti pranju denarja in korupciji. Kolegice in kolegi, ko gre za makrofinančno pomoč, bi Evropska unija morala naložiti pogojevanje. Vsakršno prihodno izplačevanje makrofinančne pomoči pa bi moralo biti pogojeno s tem, da se izpeljajo tudi načrtovane parlamentarne volitve februarja 2019. Pomembno je, da se volitve organizirajo skladno z mednarodno priznanimi standardi. Do takrat pa moramo še naprej ohraniti pomemben kritičen dialog z oblastmi in tudi s civilno družbo v Moldaviji. Poskrbeti moramo za to, da bodo razumeli, kaj zahtevamo v okviru sodelovanja. Sodelovanje bi moralo biti bolj učinkovito in tudi bolj usmerjeno v doseganje rezultatov. Gospod predsedujoči, dovolite mi, da se zahvalim sekretarjatu AFETA, še posebej kolegu Đuljanu za odlično podporo pri pripravi tega poročila, ki ga danes predstavljam. Veselim se že vaših pripomb, predlogov sprememb in dodatnih predlogov glede končnega besedila. Veselim se nadaljnih razprav in pogovorov o Moldaviji. Namreč ne obstaja druga rešitev kot ta, da ostanemo predani partnerji Moldavije in da dosežemo vse tisto, kar je zapisano pri držitveno sporozumu. Hvala. Hvala lepa, gospod Avstrevičius. Zdaj pa bomo dali besedo gostom iz komisije. Ne, pravzaprav se bomo zadeve lotili z drugega konca. Besedo najprej dobijo poslanci, najprej gospod Galer. Prebral bom nekaj v imenu poročevalca v senci gospoda Kovačeva, ki se tudi opravičuje, ker ga danes ni na seji. Citiram. Hvala lepa gospodu Ostrovičiju za delo, ki ste ga opravili pri tem celovitem poročilu. V poročilu omenjate ključne pomisleke, ki se porajajo pri izvajanju pridružitvenega sporazuma z Moldavijo. Te pomisleke smo večkrat izpostavili v okviru tega odbora v zadnjih mesecih. Razveljavitev županskih volitev v Kišinau junija 2018 je poleg sporne volilne reforme, ki ni skladna z OSM, odhirjem ali priporočili Beneške komisije, skrbita vse nas, ki spremljamo, kaj se dogaja s pravno državo in demokracijo v tej državi. Sprememba volilne zakonodaje se uporablja kot instrument, s katerim se obračunava z nasprotniki. Ugotavljamo tudi, da se spodkopava pravno državo. Svoboda medijev se slabša, prihaja do napadov, s katerimi želijo diskreditirati predstavnike civilne družbe demokracija, vladavina prava, pluralnost družbe, svoboda medijev, tu prihaja do težav. Načela z tega področja so kršena, to pa je tudi v nasprotju z načeli Evropske unije, ki so opredeljeni v pridružitvenem sporazumu. Zloraba teh načel je nekaj, kar parlament ne bo dopuščal. Naj še enkrat povdarim tisto, kar je parlament že izrazil v resoluciji o politični krizi julija leta 2018 vsakršno naslednje plačilo naj se zagotovi šele, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji in mednarodni standardi na področju organizacije volitev. Samo tako se bodo razmere v državi izboljšale. Če želimo, da dialog med Evropsko unijo in Moldavijo ostane učinkovit in uspešen, da bo koristil državljanov v Moldaviji moramo soditi vse tisto, kar počne Moldavija na podlagi dejstev in ne na podlagi besed. Hvala lepa, gospod Fleckenstein. Pozdravljam, eh, da ljube kolege in kolegi. Predsedujoči, kolegice in kolegi, tudi z naše strani najprej zahvala poročevalcu za upravljeno delo. V velikih točkah se popolnoma strinjamo, še prav posebno kar se tiče izvoljenega župana Kišenjeva, ki so ga odstranili. Jasno je, da to ni v redu. Res je tudi, in to je bilo omenjeno, da so nekateri pozitivni koraki bili narejeni. Zato mislim, da ne bo težko doseči kompromise. So pa tri področja, kjer imamo težave. Najprej, Veneška komisija ni papež in nisem katolik. In res je, Veneška komisija. Želi zagotavljati uveljavljanje določenih standardov, določene standarde, določene postopke in dosegane soglasja. Ampak, da pa potem državi predpisujejo, kakšen volilni sistem bi morali imeti, tega pa ne razumem. Drugič. Veste, da se na plenarnem zasedanju še nismo izrekli za to, da bomo ustavili financiranje. Če bomo pa to storili, potem moramo to storiti na ustrezen način. In ne smemo pustiti priprtih vrat, ko bi potem določeni deli civilne družbe, ne bi ugibal kateri, bili financirani vsaj do volitev. Potem moramo reči ne, tega ne bo. Da to navežemo na datum volitev, pa seveda ne želim potikati nikomu ničesar, da bomo dosegli demokratičen rezultat, da bomo imeli čiste volitve, poštene. S tem se morda potem lahko spoprijateljimo in potem bi morda imeli veliko večino za to parlamentu. Ampak po našem mnenju ne more biti tako, da bi s tem bojkotom, iz tega bojkota plačili, izuzeli nekatere. To si moramo zelo podrobno pogledati. Ne želimo si posrednega financiranja predvidenega boja prek nevladnih organizacij. To je zadnja točka, bolj splošna. Ne vem, ali lahko to s tem poročilom sploh rešimo. bolj konkretne, kot so naše zahteve do naših partnerjev, lažje jih bodo izpolnili, če jih bodo seveda želeli izpolniti. Težava je, ki se vedno znova pojavlja, tudi ko govorimo o širitvi na Zhodnji Balkan, da določeno načelo zelo skušamo uveljaviti, potem pa ne povemo konkretno, kako bi to storili. Tukaj bi torej rad imel ja, konkretne točke, verjetno ne bomo imeli rešitve za vse, ampak mislim, da bi morali imeti priložnost o tem vsaj še pogovoriti. Hvala. Kirsten. Hvala, gospod eh, Fleckenstein. Kolega Šolc je naslednji. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad še pa posebno izra, eh, zahvalil poročevalcu za pripravo poročila. Moram reči, da se strinjam z veliko stališči. Tudi junija pri resoluciji smo veliko elementov podobno omenili. Je pa to zelo kompleksna, zapletena politično-pravosodna podoba države. Naj pa se navežem na Fleckensteina. Moramo biti konkretni, res. In tukaj bomo uvedli tudi nekaj predlogov sprememb, tudi kar se tiče prepočasnega razkrivanja bančnega škandala. Tudi kar se tiče prane denarja, ki se v vse čas odvija. To moramo jasno najti odgovorne. In potem v javnosti, v moldavski družbi, izkoristiti možnost, da bodo tudi sami bolj demokratično sodelovali pri spremembi teh razmer v državi. Istočasno pa seveda opozorili tudi na neodvisnost in na delitev oblasti med državo, pravosodjem in ekonomskim sistemom. Tudi endemsko, oligarsko zakorenjen sistem mora biti spremenjen. Še prav posebno zdaj, ko smo dobili nekatere nova poročila in moram reči, to velja tudi za Gruzijo in Ukrajino, da se neenakost vedno bolj veča. In če se neenakost veča, potem je vedno pomembno še tudi vprašanje korupcije. Tukaj moramo doseči spremembe. Tudi s tem, da bo EU oblikovala konkretne ukrepe, kako pomagati tako politično, ekonomsko, kot tudi na drugih področjih. Tudi, kar se tiče organizacije civilne družbe. Tako da upam, da bomo poročilo tukaj obogatili, konkretizirali in s tem potem pri nadaljem pridruževanju dosegli določene spremembe in to v doglednem času. Hvala. Gracias. Najlepša hvala, gospod Šolc. In še zadnja, gospod Andrikine. Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se odzvala z enim stavkom na prejšnjo točko na dnevnem redu. Namreč, ko sem prisluhnila komentarje kolegov, sem si mislila, s takšnimi prijatelji, kdo sploh še potrebuje sovražnike. Tako, ne vem, če veste, ampak ta odbor je v začetku aprila poslal delegacijo v Moldavijo in Ukrajino. Sama sem imela čast voditi to delegacijo, osredotočili smo se na izvajanje pridružitvenega sporazuma tako v Moldaviji kot v Ukrajini. Nekaj pripomb bi torej imela glede tega predloga poročila. Najprej hvala Petrasvu. Avštrevičijo so za odlični predlog poročila o izvajanju pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Moldavijo. Ta pridružitveni sporazum in DCFTA sta pomembna z vidika izboljšanja bančnega in finančnega sektorja, z vidika krepitve dvostranske trgovine ampak ne glede na to, kaj vse je Moldavija že storila, je zelo pomembno, da vse tiste reforme, ki so jih začeli leta 2016, še naprej izvajajo in jih dokončajo. Tudi vse politične pogoje mora Moldavija izpolniti. Ti so vezani predvsem na vzpostavitev učinkovitega demokratičnega mehanizma. Sem sodi tudi večstrankarski parlamentarni sistem, pravna država in spoštovanje človekovih pravic. To so pomembni predpogoji, če želijo, da jim dodelimo makrofinančno pomoč. Globoko obžalujem, da Moldavija ni uspela do sedaj izpolniti teh pogojev. To je tudi privedlo do prekinitve izplačevanja makrofinančne pomoči v višini 100 milijonov evrov. Obžalovanja vredno je tudi to, da volilna reforma, ki so začeli izvajati v Moldaviji, ni skladna z priporočili od HIR-ja, Veneške komisije in OVSE-ja. Izplačilo makrofinančne pomoči pa bi se moralo zgoditi šele po tem, ko bodo organizirane volitve pod pogojem, da bodo organizirane skladne za mednarodnimi standardi. Ja, zaključujem samo še par besed o pravosodnem sistemu. Pravosodni sistem žal ostaja tisti, kjer so izvedli najmanj reform. Premalo napredka je bilo doseženega na tem področju, zato je Evropska unija umaknila proračunsko podporo. Vse do takrat, dokler Moldavija ne bo storila več, zato da izpele reform pravosodnega sistema. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo dobijo gostje strani komisije za pet minut najprej gospod Dirk Šebel, vodja oddelka za vzhodno partnerstvo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Oštrvičiusu za odličen predlog poročila. Hvala, da ste predstavili to poročilo. Poročilo se dotika najpomembnejših področji. Ta področja so pomembna tako z vidika dvostranskih odnosov z Moldavijo, kot tudi z vidika izvajanja predružitvenega sporazuma. Po razveljavitvi županskih volitev v Kišinavu je še toliko bolj pomembno, da izpostavimo pomisleke, ki jih imamo glede pravne države. To pa seveda prinaša seboj tudi določene posledice za izvajanje nepridružitvenega sporazuma. Se strinjam z gospodom Flekensteinom, da moramo biti čim bolj natančni. In pri Moldaviji smo res lahko natančni. To je ena od držav, kjer lahko stvari natanko opredelimo in predstavimo, lahko se tudi dvostransko pogovorimo o seznamu teh konkretnih zahtev. V okviru političnega dialoga z Moldavijo smo uporabili v zadnjih dveh, treh ali več letih tudi vse predloge poročil, ki ste jih pripravili. Lani smo se predvsej osredotočili na volilno reformo, stališče, ki je bilo izraženo v sklepih sveta februarja. Ostaja veljavi v Moldaviji niso upoštevali priporočil OVSE, Beneške komisije ali ODAHIRA. Hvala, da ste spremljali volilni proces tudi v AFET-u vsa ta leta. To je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da se bodo volitve odvile tako, kot je treba. Zelo pomembno bo tudi obdobje takoj po volitvah ker nas zanima, kako bo to vplivalo na demokracijo in na ves strankarski sistem še posebej. Res je, da je bil dosežen napredek na gospodarskem in finančnem področju, reforme so se tu izpeljale, premalo neodvisnosti je v okviru sodstva. To pa spodkopava pravno državo na splošno, tudi boj proti korupciji, celovito gledano pa to negativno vpliva na stabilnost in rast v državi. Reforma pravosodja bi morala biti že zdavne izpeljana. Potrebujemo odgovoren, pregleden, neodvisen pravosodni sistem z doseženim rezultati tudi na področju obsodbe korupcije in korupcije na visoki ravni. Ilam Šom je verjetno primer, ki vam je znan. Samo tako bomo lahko pridobili ponovno zaupanje državljanov v državne institucije. Potrebujemo trdno strategijo za reformo pravosodja, vse mora temeljiti na oceni preteklih ukrepov. Še naprej pa bomo seveda v prvi vrsti podarili to, da je izvajanje vsega tistega, kar je bilo sprejeto, ključnega pomena. Pomankanje napredka na področju preiskav bančnih goljufij ste že izpostavili, to vpliva tudi na boje proti korupciji. V sklepih sveta zunanje zadeve februarja je jasno zapisano, da je treba vse krive pripeljati pred roko pravice, ne glede na to, kateri politični skupini pripadajo. Vse nepravilno porabljena sredstva pa je treba izterjati, kolikor je to le mogoče. Namreč trenutna strategija na področju izterjave nepravilno porabljenih sredstev ne deluje dovolj dobro, pa tudi na tem področju treba zagotoviti pregledno delovanje. 25. julija so sprejeli tudi svežen davčnih reform schemo davčne amnestije, ki so jo sprejeli, pa bi utegnilo priti do tega, da bo zadeva slabo preiskana in da ne bodo izterjali sredstev. Kar zadeva volilno zakonodajo, opozicija mirno protestira zopr dogodke, ki so se pripetili zlasti ko gre za razveljavitev županskih volitev v Kišinavu. Protestnike pa morajo v Moldaviji zaščititi, ker imajo pravico, da protestirajo na miren način. Sprejeti je bil tudi nov audiovizualni zakonik, v katerega naj bi prenesli direktivo Evropske unije o audiovizualnih storitvah. Ugotavljamo, da da se sicer medijski trg razvija, ampak manjše postaje še vedno nimajo ustreznega dostopa do trga. Zelo pomembno je, da pošljemo moldavskim organom jasna, usklajena sporočila, zato da bodo v državi uspeli storiti več za zagotovitev pravne države in demokracije. To je tisto, kar državljani zahtevajo, pričakujajo. Omenili ste tudi pogojevanje. Pogojevanje pri finančni podpori je tisto, ki smo se ga poslužili, to bo zagotovo eno od ključnih vprašanj, s katerimi se bomo še soočili. To je tudi prvo orodje, ki ga imamo na voljo, zato da vplivamo na potek dogodkov v Moldaviji. Hvala. Najlepša hvala, gospod Češjobel. Besedo pa zdaj predajam gospodu Lawrenceu Meredithu, direktorju za vzhodno soseščino v Gedinir. Hvala lepa, predsedajoči. Predhodnik je že spregovoril o večini točk, popolnoma se strinjam z njegovimi pripombami. Naj se tudi zahvalim tako gospoda Ostroviča, jaz osebno, kot tudi odboru celoti za odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila. To je pomemben del in vedno smo z veseljem prisotni in tesno sodelujemo s parlamentom. Mislim, da je prva točka, ki jo želim omeniti, ta, kako pomembno je, in to je tudi v prvem odstavku poročila, kako pomemben je pridržitveni sporozum za državljane Moldavije. To mora biti v spredju in to prinaša rezultate. To je bila pomembna odločitev pred nekaj leti prebivalcev Moldavije. Izpostaviti moramo, kako pomemben je potencial tega sporozuma za državljane Moldavije. In napredek, kot je bilo rečeno, je bil dosežen. Ko to seveda pravimo, pa se strinjamo tudi s pomisleki, ki jih izraža gospod Ostreviči, gospod tudi ostali govorniki. In naj začnem s tem, da spomnim na izjavo visoke predstavnice in komisarja Hanna, kar se tiče razveljavitve županskih volitev v Kišinjevo. To je nekaj, kar mislim, da se osredotoča na najpomembnejše pomisleke. Političnega pritiska ne bi smelo biti v tej obliki, vključujoče transparentne volitve na vseh ravneh so temelj demokracije. In mislim, da sta dva ključna pomisleka, ki jo imamo sedaj, pravosodni sistem, pa posebno, ki mora biti neodvisen. In žal je bila ena najpopularnih odločitev v zadnjem letu in pol, da ne bomo niti centa izplačali od 28 milijonov evrov, zato ker smo menili, da ni razlogov za izplačila. Potem drugič volitve, tu bi izpostavil dva vidika. Prvič, veliki pomisleki ki so že bili izrečeni, visoka komisarka in komisarstvo tem govorila o županski volitev v Kišinjevu, pa tudi potem prihajajoče parlamentarne volitve, ki ste jih upravičeno omenjali. To bo pomemben test demokratizacije Republike Moldavije. Kar se tega tiče, lahko potrdim, da v trenutnih okoliščinah ne bo torej, nove proračunske podpore. Od tega ni bilo od bančne prevare. Vse je bilo predtem, vsa pomoč od takrat je bila neposredno v podporo državljanom, vključujoč pomembne pobude na lokalni ravni, nekateri pilotni projekti, pilotnih regijah. Kar se tiče prejšnje poročanske pomoči, torej se ta ni nadrevala glede na razmero, o katerih smo že govorili. Govorili smo že o makrofinančni pomoči v tem pogledu. Naj podam dve še pomembnejši točki. Najprej, strinjam se s pomisleki nekaterih poslank in poslancev, kar se tiče fiskalne amnestije, tudi druge finančne organizacije, mednarodne so to izrekle. Kar se tiče bančne prevare, pa naj jasno razlikujem med dvema deloma. Najprej. Vesel sem, da je bilo nekaj sistemskih reform, kar se tiče sistema javnega upravljanja. In to se sedaj že izvaja, zato da bi dali zagotovila, da se tak incident ne bi več ponovil v prihodnosti. To je zelo pomemben del, ki ga moramo izpostaviti. Ko to pravim, kot je dal predhodnik, pozivamo oblasti, da naredijo še nadaljne korake, kar se tiče preiskav in pregona odgovornih za prevaro in za izterjavo sredstev. Pomembno je razlikovati med sistemskimi reformami, ki menimo so bile narejene in pomisleki, ki jih imamo, kar se tiče preiskave same. Tako, to je vse. Bom pa za sedem odgovoril še na kakšno vprašanje, če ga boste imeli. Muchas gracias. Najlepša hvala tudi vam. Na koncu besedo predam še gospodu Štrebičiusu, da zaključi to razpravo. Hvala lepa. Cenimo vse pripombe, ki ste jih podali. Tudi pripombe Evropske institucij. Mislim, da je to predvsej v skladu s premislekom, ki sem ga imel pred pripravo tega osnotka poročila. Da, res je, biti moramo zelo natančni. dvigniti moramo pričakovanja. Za izpolnjevanje pogojev, da bodo dobili makrofinančno pomoč. Imeti moramo jasne kriterije. To mislim, da je že jasno zapisano. Vse je jasno, samo pravo stanje je potrebno odpreti dokumento in potem lahko vidite, kaj je potrebno storiti in kdaj. In seveda to je potem odvisno od kakovosti izvedbe. Zelo cenim današnjo razpravo. Mislim, da je to zelo dobra podlaga za izboljšave, za pripravo končnega poročila in tega se zelo veselim. Hvala. Najlepša hvala, gospod Avštravičius. Še roki. Rok za ložitev predlogov sprememb je 7. september, drug teden, torej do 11. ure. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za prvo obravnavo poročila, ki ga je pripravil gospod Mamikins, gre pa za izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Gruzija. Bo pa gospa Moody spregovorila v imenu poročevalca. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Da, sedaj predstavljam poročilo v imenu kolega Mamikinsa, ki pravi tole. Dragi kolegi, upam, da ste imeli lepe počitnice, sam sem del svojih počitnic namenil misiji v Gruzijo. Gruzija, pridružitveni sporozum s to državo je nekaj, kar me ne pušča umiriti med počitnicami. Prevod je bil na voljo še včeraj, vendar pa upam, da ste imeli možnost si prebrati poročilo vse v angliščini. To je prvo poročilo o izvajanju pridružitvenega sporozuma z Gruzijo in to pripravljam sporedno z Ukrajino in Moldavijo. Vesel sem tega. Tako bomo imeli primerjavo in morda bomo še lahko kaj izboljšali. Pridružitveni sporozumi so najbolj kompleksni mednarodni sporozumi EU-ja. Ključno pa je, da imamo obvezojoče zaveze, da se spremajo pravni standardi EU. To je točno to, kar želim izpostaviti v tem poročilu. Mislim, da je stopnja pravne aproksimacije glavni kriterij, poleg kvantitativnih kriterijev napredka na določenih področjih. Leta 2017 je bil cilj evropske integracije zapisan v ustavo Gruzije. Tukaj se glede tega strinjajo vse politične strani. Poleg tega, Gruzija pripravlja nov strateški dokument na črt za pot v EU. Preverili bodo zakonodajo Gruzije in preverili, katere so težave pri približevanju zakonodaji EU. In to gre že prek zaves iz sporozuma. Ta sporozum ima velik, velik institucionalni vpliv na Gruzijo. Po nedavnem obisku v Gruziji lahko potrdim dobro stopno usklajevanja med vlado in parlamentom v procesu evropske integracije. Ta koordinacija se še izboljšuje. Zakonodajni načrt parlamenta je v polni meri usklajen s pridružitvenim sporozumom. Prav tako je civilna družba zelo udeležena v ta postopek. Nekaj pozitivnih stanskih učinkov sporozuma je že. Učinek politične socializacije z uradniki EU, več zaupanja v strukture v javnosti in več političnega ozaveščanja. Vseeno pa seveda ostajajo nekateri izzivi pomankanje administrativnih zmogljivosti, ni dovolj tujih naložb, dolgi postopki pred sprejetjem in potreba po več kvalificiranih eh, zaposlenih za izvajanje te zakonodaje. Poročilo želim obogatiti z nekaterimi poglavji, tako da bomo potem resnično imeli celovito poročilo. Dodal sem poglavje o institucionalnem okolju in o dialogu med ljudmi in odrežbo civilni družbi. Prav tako pa tudi, kar se tiče institucionalne dožbe za EU. Gruzija je vodilna država v formatu shodnega partnerstva in vem, da so gruzici zelo entuzijastični, kar se tiče tega prvega poročila. Kaj ti? Pokazalo bo, kako daleč so prišli svojih, na svoji evropski poti in vse sem predlagan, da prispevate k temu z vašimi prispevki. In kot zadnja točka še morda predlog. Naj povem, da zato, da bi imeli resnično praktično vrednost tega poročila, bi se morali vse otočiti na učinkovitost pravnega približevanja. Konkretni rezultati, ne pa se vse otočiti na gruzijsko domačo politiko. Danes Gruzija potrebuje močno vodstvo na poti v Evropo. Mora spostaviti in okrepiti zmogljivost na področju upravljanja veliko so že storili, trenutne politične elite pa morajo biti izuzete iz tega razgovora danes. Hvala lepa, gospa Mudi. Vi ste spregovorili v imenu gospoda Mikinsa, zdaj pa poročevalci v senci, najprej gospod Štetina. Hvala lepa. Spet govoril bom češko, torej prosim, nadenite si slušalke. Rad bi se zahvalil gospodu Mikinsu oziroma gospe uh, Mudi za to poročilo. Zelo pozorno sem prisluhnil študiji pacalni v prejšnji točki, kar se tiče izvajanja pridružitvenega sporozuma med EU in Gruzijo. Moram reči, da so kritične točke, kot je medijski pluralizem ali neodvisnost pravosodja, nekaj, ker je dosledno s mojim, dosledno s mojim stališčem, ki sem ga imel že prej. Zato želim prositi za to, da bi poročilo bilo še bolj realistično, da si ogledamo pravno državo, dobro upravljanje, še prav posebno pa oddelek z naslovom Spoštovanje temnih svoboščin. Ja, Najlepša hvala, gospod Jurek. E, dziękuję bardzo. Ja, po čemšči. Hvala lepa. Delno, delno se želim navezati na to, kar smo slišali že pri prejšnji točki. Želim jasno povedati, dobro bi bilo, če bi na sestanku odbora AFET imeli tudi predstavnike crkv Gruzije in Gruzije. Ukrajine, naprimer za izmenjavo mnen, lahko bi izvedeli torej, kaj verske skupnosti pričakujejo. To bi bila resnično dobra zamisel. Tak predlog spremembe bom podal. Kar se tiče dialoga s crkvami, torej. To je torej, postopkovni predlog za naš dnevni red kasneje letos. Najlepša hvala, gospod Jurek. Zdaj pa predstavniki komisije, gospod Šebl, ponovno. Hvala lepa še enkrat, gospod predsedoči. Še enkrat bi se rad zahvalil in pohvalil vlogo Evropskega parlamenta, predano sodelovanju med EU in Gruzijo. Zelo se veselimo naslednjega parlamentarnega odbora, ki se bo odvil v Gruziji septembra v Gruziji, čez dva tedna, dva tedna in pol. Prav tako pozdravljamo podporo gruzijskega prebivalstva prek političnih skupin za politično orientacijo. To je največja podpora, kar jo imamo v shodnem partnerstvu. Skoraj stabilna 80 in več odstotna podpora je za evropsko integracijo. To seveda tudi olajša sodelovanje in ambiciozni načrt za sodelovanje. Gruzija je najbolj ambiciozen partner na tem področju. Zakaj? Zato, ker seveda je Gruzija v veliki meri že opravila svojo domačo nalogo in to najbolje, kar se da v shodnem partnerstvu. Naj spostavimo našo zavezo, da okrepimo sodelovanje, ekonomsko integracijo Gruzije. Pridružitveni sporozum je bil dobro izkoriščen kot konkretno orodje za izkoristek potencijala Gruzije. Zadnji svet se je odvijal 5. februarja, potem je premije orisal tudi glavne točke, kako bi okrepili ekonomsko integracijo z EU. V skladu s tem, kar je bilo omenjeno, mislim, da je gospa Mudi to omenila, načrt gružske vlade na poti v EU in seveda vse institucije smo pripravljeni potem pomagati, to je jasno. Da, nadaljevali bomo sodelovanje z delegacijo, s kolegi komisiji tudi izvajanje pridružitvenega sporazuma, pa tudi kriterijo za vizumsko liberalizacijo in vse druge zaveze na gruzijski strani. Pa tako pa bomo sve govorili o nekaterih pomislekih, kjer je potrebno še kaj storiti, kjer je to potrebno. Vizumska liberalizacija tukaj je vtis pozitiven, nasplošno, da pa nekaj izzivov se še pojavlja. In delno smo o tem že govorili, delno si Gojska vlada že prizadeva za rešitev tega, tudi zato, da bi bilo čim manj Gruzicev, ki neopravičeno potujejo v EU. Potem pa tudi politični del sporozuma, tukaj smo pripravljeni sodelovati eh, z Gruzijo, tam, kjer je potrebno še doseči približevanje. Naprimer, menimo, da je področje javnih naročil še pomembno, potem tudi še nekateri deli tehnične zakonodaje, trajnostni razvoj. Tukaj moramo imeti tudi dober sistem delovnega nadzora in mislim, da bomo tako lahko razrešili težave, ki še obstajajo. Prav tako bi želeli spostaviti aktivno udeležbo Gruzije v vzhodnem partnerstvu, zelo so dejavni tudi v sodelovanju na področju zdanje varnostne politike. Ukrepili smo delovnik na tem področju, najti pa moramo tudi način za ukrepitev sodelovanja pri vzpostavljeno zmogljivosti na področju civilne zaščite, zaščite meja in tudi na policijskem področju. Še enkrat torej, ni potrebno ponavljati, ampak želimo še enkrat izpostaviti to, da podpiramo ozemljsko integriteto Gruzije, podpiramo mirovni projekt, korak v boljšo prihodnost, to je bilo vzpostavljeno letos in tako se ponuja boljše možnosti za sodelovanje na področju mobilnosti in izobraževanja. Pred nekaj tedni smo imeli tudi še nekaj pobud v imenu Evropske unije, kar se tiče desete obletnice vojne med Rusijo in Gruzijo. Potrebno je spoštovati človekove pravice, temeljne svoboščine, svobodo govora, pluralistične medije, potrebno je imeti neodvisne, potrebno je negovati dialog. Potrebno je spostavljati to, kar dobro deluje, pa tudi tisto, seveda, kar še ne deluje, potrebno omeniti in to izboljšati. Tudi na področju pravosodja. Na koncu pričakujemo tudi predsedniške volitve, ki bodo jeseni. Pričakujemo, da bodo v skladu z mednarodnimi standardi in da kampanja ne bo vplivala na reformne prizadevanja, ki jih imamo. Predvsej se že segreva vzdušje, ozračje ogrozi, vendar pa upamo, da se bodo zadeve umirile. In bo vse ostalo v okviru dovoljenega. Veselimo se nadaljnega sodelovanja s prihodnim predsednikom, glede pa gobernega sodelovanja, vendar pa mislim, da lahko zaključimo, da je Gruzija predvsej dobro opravila delovno, svojo domačo nalogo. To bomo podpirali še naprej. Bom pa spremljal komisarja Hanna čez nekaj dni v Gruzijo, začetku naslednjega tedna. In omenil sem že posebno dogodek, ki ga bomo imeli. Hvala. Najlepša hvala, gospod. Lawrence. Hvala lepa. Najprej hvala lepa prek Claire Mamikincu in tudi odboru za odlično sodelovanje in pripravo poročila. To cenimo. Naj podam nekaj podobnih točk. Najprej vidimo, da pridružitveni sporozum prinaša prednosti za državljane Gruzije. Mislim, da je pomembno, da to ne jemljemo za samo po sebi umevno, kajti politika se razvija zelo hitro. Pred nekaj leti pa je torej Gruzija sprejela velikansko odločitev, kar se tiče tega, da sedaj gredo po evropski poti in sedaj vidimo, da so otipljivi dosežki za državljane in to zelo dobro. Strinjamo se, da se je Gruzija dobro odrezala, kar se teh točk vidimo, je vedno več trgovine, vidimo vedno več ekonomskih priložnosti za akterje posod po Gruziji, vidimo institucionalne spremembe, to je zelo pomembno, pomemben razvoj dogodkov za pridržitveni sporozum in za to, da se implementacija tega še izboljšuje to se dogaja in to prinaša prave prednosti za državljane. To lahko navežem celo na reference na pravoslavno crkvo Gruzije. Kaj ti in to je pomembna točka, ker je pravoslavna crkva zelo pomembna. Eden najpomembnejših razvojev dogodkov v odnosu z njimi je bil, da so pa zelo celičnega medu, ki prihaja iz Gruzije zahvaljujoč pridržitvenega sporozumu, sedaj lahko to prodajo v Lidlu, v trgovinah. In to lahko seveda zelo priporočim, seveda tudi druge proizvajalce grožnjske, ampak med še prav posebno. To je zelo pomembna točka torej. Ko ljudje vidijo, da to pomaga njihovemu vsakodnevnemu preživetju, to lahko eh, zgolj podprem, kajti to se nam je zdelo zelo plodno. komisarjem, bova naslednji teden odprla prvo Evropsko šolo vzhodnega partnerstva. To je pomemben razvoj dogodkov. To je spostavila naš, našo strategijo, da investiramo v mlade ljudi. In seveda parlament nas je pozival k temu, zato sem želel to izpostaviti. Prav tako pa ne smemo imeti odtisa, da je vse samo pozitivno. Kar nekaj izzivov še ostaja. Pravosodje, še enkrat. Mislim, da smo videli celo nerede na začetku poletja in vtis, da državljani lahko zaupajo neodvisnemu sodstvu, je ključen in tu bo potrebno storiti še nadaljne korake. Prav tako pa seveda tudi predsedniške volitve, ki prihajajo, ključnega pomena je, da se jih izvede na demokratičen način pošten način. Pozorno jih bomo spremljali, to je pomemben trenutek. Bomo pa jeseni imeli pomemben sestanek z gruzijsko vlado 21. novembra, ko se bodo sestali s kolegem komisije. To je pomemben korak po njukrvem obisku poleti in to izpostavlja tudi obvezo EU za Gruzijo. Gruzija izvaja pomembne reforme, ki pomenijo napredek pri izpolnevanju pridržitvenega sporozuma in to na precej impresiven način. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa za konec, če je gospod Mudi. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji in EAS za vaše pripombe, za vašo odrežbo pri vsem tem. Na kratko, najprvič povem, da nismo mi tisti, ki bi naj izvajali politične vojne prek posrednikov z gruzijskim prebivalstvom. To me vrača potem na ključne točke, ki sta jih omenila govornika. Resničen pomen našega dela je, z Gruzijo pri pridružitvenem sporazumu je vpliv na ljudi, na Gruzice. Prednosti, ki jih to prinaša prebivalstvo, to mora biti v spredju našega dela. Zato smo tako jasno vključeni v to delo in tega ne moramo dovolj izpostavljati. In seveda moramo imeti tudi dober komunikacijski proces. Hvala lepa kolegicam in kolegom za prispevke in hvala lepa tudi vama, obema. Veselim se nadaljnega sodelovanja in sestanka kasneje v septembru. Hvala lepa. Naj vas spomnim še na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb tudi tu 7. september do 11. ure. Naslednja točka. Predlog poročila gospoda Galerja v zvezi z izvajanjem pridružitvenega sporazuma Evropska unija Ukrajina. Gospod Galer, izvolite. Hvala lepa, govoril bom nemško. Spoštovane kolegice in kolegi, Ukrajina je pred nekaj dnevi proslavila državni praznik. 27 let je že sovrena država. Država je dolgo razvijala nacionalno identiteto in jo utrjevala. Kar se tiče zgodovine, je to seveda naravna posledica prejšnjih vplivov. Prav tako je razumljivo, da moramo sedaj imeti tudi postopek obrazložitve, kateri model bo Ukrajina izbrala, kateri gravitacijski center bo tisti, ki se mu bo pridružila demokratične revolucije v zadnjih 15 eh, letih, bojita po tej poti. Žal je bilo tukaj tudi veliko težav in ovir. In žal se mora Ukrajina še vedno braniti pred vaškim napadom agresivne sosede Rusije. Najostreje obsojamo, da še danes, vsak teden, vsak dan, je Ukrajina napadena strani svojih nekdanjih sosedov. Rusija je tu, sredi Evrope, pred našimi očmi. Ukrajina je danes tesno povezana z Evropsko unijo. Moderni pridružitveni sporazum in potovanje brez viz med državami kažejo na to. Redni, pogosti sestanki z institucijami Ukrajine, pozicijo in opozicijo, predstavniki civilne družbe, vse to je za veliko izmed nas politični vsak dan. Po prižitem sporozumu smo doživeli poglobljeno ekonomsko sodelovanje. Dve leti po tem, ko je v polni meri stopil sporozum v veljavo, vam predlagam, da bi v tem trenutku potegnili na splošno pozitivne zaključke. Ukrajina je naredila precej korakov na poti k integraciji EU. Vseeno pa ostaja še veliko izzivo pred nami, veliko pomislekov še prav posebno, kar se tiče pravosodja, decentralizacije, energije, zdravja, pokojnine, izobraževanja. Tu smo imeli pozitivne elemente. Pomisleki pa ostajajo, kar se tiče spostavljanja določenega pravnega okvira za boj proti korupciji, kočejoč institucije, finančno preglednost in nadzor, nadaljevanje decentralizacije reforme na tem področju, premalo ukrepov za odstranjevanje oligarhnih struktur in za privatizacijo. Ukrajinske organe moramo pozvati, da na teh področjih storijo več. Poleg tega želim usmeriti pozornost na naslednje točke. Naša zahteva, da aktivisti ne bi več podajali elektronskih eh, prijav potem neodvisnost tožilstva. Potrebno je na hitro uporabiti in ustrezno opremiti vrhovno sodišče za boj proti korupciji. High Anti-Corruption Court. Kar se tiče institucionalnega okvira za izvajanje sporazuma, tako na strani Ukrajine kot tudi na strani EU, pa bi se morali osredotočiti na izboljšanje pravnih zmogljivosti v ukrajinskem parlamentu vrhovni radi. Prav tako moramo še zelo podrobno spremljati izvajanje sporozuma. Ukrajina je manj kot leto pred iztekom prvega mandata predsednika in približno leto pred iztekom mandata parlamenta po revoluciji. Voljeni boj se že odvija v političnem življenju in v pravnem življenju. Za skrbljenostjo ugotavljam, da so ljudje, ki so pred leti podpirali modernizacijo in reforme, sedaj nekoliko razočarani in da tega zagona ni več zaradi težkih osebnih življenjskih okoliščin in korupcije, ki se še vedno nadaljuje v veliko državnih institucijah. Javnost pomembnih pozitivnih korakov politične in ekonomske reforme še ne pozna dovolj dobro, ker to ni bilo dovolj razloženo in ker ni dovolj otepljivih prednosti, ki bi jih ljudje videli. Zelo pomembno je, da se približamo ljudem, da se borimo proti korupciji in da še naprej nadaljujemo to reformno pot. Da sem okvir za to poročilo in počitnice niso dovoljevali, da bi v zadnjih tednih zajeli vse politične dogodke. Zato bom predlagal še nekatere dodatne elemente. Še prav posebno bi želel izpostaviti rob naravnega vira, lesa, nezakonita sečnja, pa tudi težave pri gradni na reki. Prav tako so še nekateri drugi elementi, ki se mi zdijo politično motivirani in niso upravičeni. Veselim se vaših pripomb, veselim se sodelovanja pri tem poročilu. Hvala lepa. Muchas gracias, señor Galera. Najlepša hvala. Gospod Galer, zdaj pa gospod Jurek. Bardzo, bardzo podobajo mi se glavne kierunki. Hvala lepa. Všeč so mi glavni elementi tega poročila in tudi struktura. Dobro je opredeljena naša politika do Ukrajine, še posebej v zvezi z suverenostjo Ukrajine. Imam pa komentar v zvezi z 20. členom tega poročila. Tam je navedeno, da se Ukrajina poziva k ratifikaciji Istanbulske konvencije. To je v skladu z navedenimi nameni komisije, ampak to ni v skladu z navedenimi nameni Evropske unije pogodbi je večkrat navedeno, da se Unija ne bo utikala v vprašanje, kot so pravica do življenja, pravica do družinskega življenja in tako naprej. To so vprašanja, ki so kontroverzna v nekateri naših držav članic. Naprimer, tudi, naprimer, tudi bolgarsko ustavno sodišče je podalo sodbo v zvezi s tem vprašanjem in ugotovili so, da EU s tem krši bolgarsko zakonodajo. Na področju zonanih odnosov ne smemo širiti ideoloških pogledov, ampak spoštovati moramo svobodo samoodločanja. Ukrajina mora imeti možnost, da se odloča tako, kot sama meni, da je najbolj prav. Spomniti se moramo, da govorimo o vprašanju, o katerem se še tudi v naših državah članicah na veliko govori, zato od Ukrajine tega ne smemo kar tako zahtevati. In še zaščita manjšin. Ukrajina ima težko zgodovino, še posebej v sovjetskem obdobju. Številni, ki so v času Sovjetske zveze živeli v Ukrajini, so se morali izseliti. In to predstavlja težave. V mislih imam naprimer rimsko-katoliško manjšino v Lvivu. Ta skupnost je že sprejela ukrepe, da se zaščiti, pa vendar se pojavljajo določena vprašanja. Če se ta skupnost naprimer ne strinja z določenimi odločitvami regionalne oblasti, leta 2010 so potrdili odločitev iz časov Sovjetske zveze, da se bo ena crkva ki so ključnega pomena za to skupnost, še naprej uporabljala kot muzej in prizorišče koncertov. Na to moramo biti pozorni, tega ne smemo kar tako sprejemati. Zagotoviti moramo pluralizem in socialno rast Ukrajine. Zato vas želim spodbuditi, da v poročilu omenite tudi to. Hvala. Gracias, señor Jurek. Hvala, gospod Jurek. Gospod Valesa je naslednji. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala gospodu Galerju za uravnoteženo in natančno poročilo ali osnutek poročila. Pripravil sem mnenje za odbor INTA in povedati želim, da mnenje ne vključuje samo trgovskih vidikov, ampak tudi politične vidike, ki jih druge ni bilo mogoče vključiti. Evropska unija spodbuja trgovino z vsemi trgovskimi partnerji. Ukrajina je eden naših najtesnejših partnerjev in zavezani smo temu, da bi sodelovanje uspelo. Poglobljen in celovit prostotrgovinski sporazum začasno velja od 1. januarja 2016 in to je del širšega sporazuma, katerega določbe začasno veljajo od leta 2014. S vidika odbora INTA poudarjam, da morata obe strani ozbirati trge za blago in storitve na osnovi predvidljivih trgovinskih pravil. Sporazum naj bi okrepil trgovino med EU in Ukrajino tako, da postopoma odpravlja tarife in usklajuje ukrajinska pravila z evropskimi na nekaterih področjih in v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi. Lepo je videti, da je trgovine vedno več in to predstavlja diversifikacijo izvoza Ukrajine v EU, liberalizacija trgovine in približevanje pravil Ukrajina EU, je najboljši instrument za približevanje Ukrajine EU. To prispeva tudi k boljšemu poslovnemu in naložbenemu okolju in vodi do boljšega gospodarskega ozračja v Ukrajini. Poglobljen in celovit prostotrovinski sporozum je del procesa za izboljšanje upravljanja in preprečevanje organiziranega kriminala ter korupcije. Potrebujemo koordiniran pristop med EU in Ukrajino za to, da sprejemamo sankcije v zvezi z vzhodno Ukrajino in Krimom. Tako bomo lažje dosegli miroljubno rešitev ozemeljskih izzivov. Vrhovna rada je v prvi obravnavi sprejela osnutek zakona v zvezi z ohranjanjem gozdov. Na koncu še nekaj. To je nekaj, kar mi je zelo pri srcu. Veliko novinarjev se ukvarja s tem vprašanjem. Gre za rudnike v Donbasu. Čakam na pisni odgovor komisije v zvezi s tem. Medtem pa želim povedati, da veljajo sankcije, zato so račune nekaterih posameznikov zamrznjeni. vlada tako imenovanih republik uravnava gospodarske dejavnosti tam. To pa pomeni, da določene družbe zlorabljajo naravne vire v teh tako imenovanih republikah. Moje vprašanje je naslednje. Ali se uvaža, ali se lahko uvaža proizvode iz teh separatističnih republik. Kajti dobiček od te trgovine koristi separatistom in ali njihovim uradnikom. Na to moramo biti pozorni. Hvala. Hvala, gospod Valesa. Besedo predajamo komisiji, gospod Šubel. Well, first of all, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je gospod Galer pripravil odlično poročilo. Gre za celovit dokument, čeprav res ne vključuje določenih nedavnih dogodkov, pa vseeno je osnutek zelo dober. Pohvaliti želim tudi sodelovanje med nami pri e SZD, komisijo in vami, pa tudi odborom AFET na sploh. Dobro sodelujemo v zvezi z Ukrajino in mislim, da dosegamo dobre rezultate. Upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. Tudi pridružitveni odbor ukrajinskega parlamenta dobro opravlja delo. Prav tako cenim oblikovanje zmogljivosti in prizadevanja Peta Koksa. Pet Koks dobro pozna Ukrajino, večkrat je že bil tam. Naša delegacija v Kijevu aktivno dela na prenosu pravnega reda EU v zakonodajo Ukrajine. V Bruslju spremljamo izvajanje prostotrgovinskega sporazuma pri komisiji in e SZD vsebinskega vidika lahko vidimo, da poskuša ukrajinska vlada zdaj bolj usklajeno delovati, sprejeli so akcijski načrt in še naprej oblikujejo medinstitucionalne mehanizme in poenostavljajo ta proces. Parlament in vlada sta februara sprejela skupni načrt za izvajanje teh sporozumov. Visoka predstavnica je bila maja v državi in takrat smo začeli kampanjo komuniciranja, ki se imenuje Skupaj lahko dosežemo napredek. Opozarjamo pa na to, kako naše prizadevanja vplivajo na vsakodnevno življenje ljudi. O komunikaciji nisem slišal veliko danes, ampak na to moramo biti seveda pozorni, ne samo v zvezi z Ukrajino, ampak tudi v zvezi z Moldavijo in Gruzijo. Bolje moramo razložiti, kaj je v teh sporazumih kar lahko koristi državljanom. Mislimo, da Ukrajina dobro napreduje, ampak veliko je treba še postoriti. Napredek je treba konsolidirati. Prav tako nas čaka še kar nekaj pomembnih korakov v zvezi s poglobljenim in celovitim prostotrgovinskim sporozumom. Veliko manevrskega prostora nam ta sporozum še ponuja, prednostna področja preprečevanja korupcije, to je na vrhu naših eh, nalog. Sprejeta je bila zakonodaja v zvezi z višjim protikorupcijskim sodiščem. Ko bo sodišče oblikovano, bo s tem sklenjena veriga boja proti korupciji. Imeli bodo organ in posebnega tužilca. Vse protikorupcijske institucije morajo biti neodvisne in naloge morajo izvajati brez zunanjih vplivov. Višji protikorupcijski tožilec mora imeti proste roke. Poleti so se pojavile določene težave, to veste tisti, ki redno spremljate dogodke v Ukrajini. Ukrajine Ukrajino čaka še veliko dela na določenih področjih, kako je povedal gospod Galer, naprimer izboljšati morajo preglednost in naložbeno okolje. Marca bodo verjetno potekale predsedniške volitve, jeseni 2019 pa parlamentarne volitve in pozivamo k temu, da se ohrani zagon, reforme se zdaj ne smejo ustaviti in ne smemo dovoliti, da bodo vsi zdaj izvajali samo politično kampanjo. Ukrajina si tega ne more privoščiti. Na koncu še nekaj besed o zemeljski celovitosti, seveda podpiramo jih pri tem. Visoka predstavnica je prav tako jasna v zvezi s tem. Pred kratkim so se zgodili zaskrbljujoče dogodke v zvezi s pomembnim mostom in Tudi ukrajinski državljani so nezakonito pridržani. Gospod Oleg Sencov je zdaj prav tako zaprt, že več kot 100 dni gledovno stavka. Upamo, da nas bodo ruske oblasti slišale in da bodo Sencova izpustili. Storiti je treba še več. Gospa Merkel se je srečala z ruskim predsednikom pred kratkim. Upam, da je to pomagalo pri tem, da bi dosegli napredek. Kaj ti čaka nas še kar nekaj dela? Ukrajinci pa naj bi posebni status okupiranih ozemelj podaljšali in to je seveda predpogoj za nadaljne izvajanje sporazuma iz Minska. Zdaj pa še trgovina iz separatističnih ozemelj. Sam se ne ukvarjam za trgovino, ampak posod, ko vidimo žig ukrajinskih terenskih organov, pač menimo, da so to ukrajinski organi. Če boste kje videli kaj drugega, nas na to opozorite, zato da bomo lahko ukrepali. To je nekaj, kar moramo seveda natančno preučiti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Šibelj. Zdaj pa gospod Peter Wagner. On je direktor podporne skupine za Ukrajino v GDNIR. Eh, hvala lepa, bom govoril nemško, hvala gospod Galer, hvala tudi vsem drugim, ki so se oglasili. Mislim, da to kaže, da se v veliki meri strinjamo v zvezi s tem, kaj se dogaja v Ukrajini, hvaležni smo tudi za to, da je poročilo tako celovito in da je bila tudi razprava tako dobra. Vidimo, da ima EU kar nekaj mm, podpore in tudi v parlamentu smo slišali, da podpirate prizadevanja EU. Dobro je, da prevladuje visoka stopnja razumevanja za to, kako raznovrstni so problemi v Ukrajini in zato, da se jih moramo lotiti na seveda, različne načine. Gospod Šojbel je govoril o tem, kakšna je politična situacija, vojna na vzhodu vpliva na veliko elementov, ne pa na vse. Zato je zelo pomembno, da na naslednji ravni kot EU prispevamo k temu, da bo država makroekonomsko stabilna. K temu smo prispevali in k temu bomo prispevali še naprej. In potem seveda je treba upoštevati skupino za pomoč Ukrajini. Pomagati pa moramo z oblikovanjem institucij in zmogljivosti. Pri drugih državah smo o tem govorili. Gre za to, da javna uprava preprosto ne zmore upravljati svoje naloge, ne zmorejo pripravljati zakonodaje in je potem tudi izvajati. Zato je EU v zadnjih treh letih na tem področju sprejela zelo celovite ukrepe v znesku približno 300 milijonov evrov. Sodelujemo z državami članicami, drugimi mednarodnimi partnerji in Ukrajino. V poročilu je navedena tudi decentralizacija, to je ključni element. Delno je to omenjeno sicer v poročilu, morda bi lahko o tem govorili še nekoliko več. Gre za spremembo uprave. Premije se zelo zauzema za to in tudi EU bo pomagala pri tem, prav tako bomo še naprej podpirali preprečevanje korupcije, reformo pravosodja, podpirali bomo civilno družbo, to je vedno zelo pomembno v tej državi. Potem pa še tretje področje, to je zelo pomembno tudi za vaše poročilo. Po posameznih sektorjih, po posameznih vejah, ministrstvih moramo skrbeti za to, da se bodo izvajali različni elementi pridružitvenega sporazuma in prostotrgovinskega sporazuma. Poročilo to tudi omenja, torej kako bi lahko okrepili poročanje in spremljanje. Strinjamo se z priporočili in obeti v tem eh, poročilu, zagotavljam pa vam, da bomo v zvezi z oblikovanjem zmogljivosti v vrhovni radi nadaljevali. Gospod Cox, parlament in drugi si prizadevajo za to, mi pa bomo prav tako pogledali, kako bi lahko storili še več. To velja za obdobje pred volitvami, pa tudi za obdobje po volitvah, zato da se bodo reforme še naprej izvajale. Hvala lepa, to je zaenkrat vse in zaenkrat nimamo drugih komentarjev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Wagner. Zdaj pa besedo dobi še gospod Galer za zaključek. Hvala lepa, hvala kolegicam in kolegom za komentarje in za podporo splošni liniji. Hvala tudi komisiji in SZD. Strinjam se s tem, kar ste povedali vi tudi kar zadeva politične zapornike v Rusiji. Mislim, da moramo na to opozarjati, ne samo uh, v primeru Olega Sencova. Malo prej smo slišali študijo na temo Ukrajine in eden od kolegov je dejal, da gre za tri neuspele države, torej Ukrajina, Gruzija in Moldavija. To je kolega, ki običajno tudi uh, vedno dobesedno ponavlja moskovsko linijo. Rusija je tudi tukaj pomemben dejavnik, zakaj Ukrajina in druge države ne napredujejo tako, kot bi lahko na področju demokratizacije in modernizacije. Rusija potrebuje oligarhe za to, da izvaja svoj vpliv, kot EU in kot parlament nismo sklenili pakta z oligarhi, prav tako nismo za to, da bi stabilizirali status quo, ne, mi si prizadevamo za reforme in za ljudi, ki želijo lepšo prihodnost za se in za svojo državo. Zato sem prepričan, da bomo na koncu tudi v Ukrajini uspeli s svojimi idejami in zamislimi. In zato si bomo prizadevali še naprej. Hvala. Najlepša hvala, gospod Galer. Hvala lepa tudi predstavnikom komisije. Rok za vložitev predlogov sprememb pa je 7. september do 11. ure. S tem smo zaključili tudi s to točko na dnevnem redu. Pod točko razno pa kolega Ostrivič jo želi besedo. Izvolite. Indeed, Res je. Hvala lepa kratko izjavo imam v zvezi z nedavnimi političnimi dogodki v Kambodži. Kim Soho, vodja opozicije, je v zaporu, opozicijska stranka pa je prepovedana. Omejuje se medije in neodvisne novinarje. Julija so potekale splošne volitve, opozicija ni smela sodelovati, vladojočka CPP pa je dobila 125 sedežev od 125 sedežev v nacionalnem parlamentu Kambodže. Gospod predsedujoči, pozivamo institucije EU, zlasti komisijo, da odboru AFED predloži poročilo o misiji za ugotavljanje dejstev, ki je potekala sredi leta letos. To je velika politična kriza, izvaja se zatiranje opozicije in Evropska unija mora to še enkrat oceniti, zato da se na ustrezen način odzovemo. Odnosi s Kambodžo se ne morejo nadaljevati tako kot doslej, kajti demokracija je ogrožena. Hvala. Najlepša hvala, gospod Avštrevičius da ste predstavili svoje stališče. Zdaj smo zaključili sejo odbora za zunanje zadeve. Naslednjič se vidimo 3. septembra od 15. do 18.30. Hvala lepa tudi tolmačem. Kot vidim, se je njihov boj zaključil in upam, da imate zdaj boljše delovne pogoje. Hvala in lep vikend.